Uh, good morning, uh, everyone. We can uh, make a start because- Dobro jutro. Lahko začnemo, kajti vsi najpomembnejši ljudje so tukaj, razen gospe Gresle, ki se nam bo pridružila malce kasneje. Jaz pa bom predsedoval tej seji, dokler ne prispe. Torej, pozdravljam vse skupaj, tudi komisarja. In mogoče bi kar začeli z 12. točko dnevnega reda in sicer z uvodom eh, predstavnika računskega sodišča eh, in to je gospod Itele. Preden spregovorim o rezultatih revizije, bi rad povedal nekaj besed eh, o tem poročilu na splošno. GD Defko, GD Nier, GD Eko in pa služba za instrumente zunanje politike eh, so eh, tiste službe, ki so vključene v izvajanje te politike. Tukaj gre za evropski sosedski instrument eh, in pa za instrument predpridružitvene pomoči. Kar zadeva stopnjo napak, ta znaša 2,1 odstotka. Torej je malo nad eh, mejo dveh odstotkov. Od 126 transakcij, ki smo jih eh, proučili, eh, smo našli kvantitativne napake pri 24 primerih. V petih primerih od 24 je komisija imela dovolj informacij, da je lahko ugotovila in popravila napake, ampak te informacije niso bile uporabljene. 37 odstotkov stopnje napak pa je povezanih z eh, nedostopnostjo dokumentov oziroma z neobstojem dokumentov. Upravičenci niso mogli eh, predložiti dokumentov o posameznih izdatkih. Tukaj gre za dejavnosti, ki jih recimo ne podkriva pogodba. V primeru Keti Nir e so eh, notranji revizori ugotovili pomankljivosti pri upravljanju instrumenta za eh, predpristopno pomoč, še prav posebej pri treh državah prejemnicah. Gre za Albanijo, Turčijo in Srbijo. Te pomankljivosti eh, segajo od Eh, manjših pomankljivosti do pomembnih organizacijskih vrzeli. Govorim o nezadostnem nadzoru eh, pri eh, izobraževanju zaposlenih, pri zaposlovanju in tako naprej. In čeprav so bili sprejeti določeni ukrepi v Albaniji in Srbiji, da bi se situacija popravila, Eh, obstaja še velika zaskrbljenost glede Turčije. V letu 2016 je GD NIR izvedel drugo študijo o preostali stopnji napak in videli smo, da je prišlo do izboljšav, čeprav eh, še obstajajo eh, možnosti popravkov. Letno poročilo o dejavnostih pa ni v zadostni meri predstavilo omejitve preostale stopnje napak. Vsaj ne v primerjavi z revizijo. Namreč ta eh, študija je eh, v nasprotju z revizijo eh, izvedena na drugačen način, kajti ne upošteva mednarodnih računovodskih standardov. Zato je tudi predmet nadzora drugih revizorjev. Študijo eh, predvsem izvajajo kot eh, pregled. Potem pa k proračunski podpori in, projekte, ki, eh, in pa k projektom, ki zajemajo več donatorjev. Evropska komisija je spoštovala plačilne zahteve in pa kriterije za izbor eh, projektov. Tukaj gre za izplačevanje sredstev partnerskim državam. Pokazale so se pomankljivosti v finančnem menedžmentu na nacionalni ravni. Govorim o korupciji, ki vodi v napake, ki so bile ugotovljene pri naši reviziji. Evropska komisija ima razmeroma veliko prožnost eh, pri odločanju o tem, ali so bili izpolnjeni eh, kriteriji za eh, dopustnost projektov. Pravila Evropske unije na tem področju morajo biti spoštovana. In če bodo vse donatorke uporabljale ta kriterij, potem se lahko zgodi, eh, da eh, celotni stroški eh, ne bodo pokrivali zadostnih jamstev za vse donatorke. Nismo ugotovili večjih pomankljivosti pri tovrstnih projektih v letu 2016. Če izključimo eh, proračunsko podporo in pa eh, večstranske projekte, je preostala stopnja napak 2,8 odstotka. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, Hvala lepa, gospod Itele, za predstavitev vaših ugotovitev. Sedaj pa mogoče kar preidemo k komisarju Mimici, da poda svoj odgovor. Spoštovani predsedujoči, spoštovani poslanci, rad bi se zahvalil eh, članom Evropskega parlamenta in gospodu Celerju, eh, da je predstavil osmo poglavje o zunanih dejavnostih eh, Evropske unije. Glede na situacijo, v kateri delujemo, naj vas opozorim na dejstvo, da je stopnja napak nižja kot lani le malo eh, presega materialno mejo eh, dveh odstotkov, znaše 2,1 odstotka. In stopnja napak je bila v zadnjih štirih letih nižja od treh odstotkov. Poleg tega eh, preostala stopnja napak, ki smo jo izračunali, upada od 3,63 odstotka do 1,6 odstotka leta 2016. In ta študija je ključni instrument za merjanje naše uspešnosti. Lahko eh, le eh, pohvalim izboljšane rezultate, ki jih dosegamo leto za letom, pri čemer pa seveda moramo nadaljevati z našimi prezidevanji, eh, da zagotovimo nadaljne izboljšave kar zadeva študijo eh, Evropskega računskega sodišča in pa našo lastno študijo o preostali stopni napak, eh, smo se odločili, da uložimo dva zadržka. Prvič, eh, instrument za mir v Afriki, k Evropskemu razvojnemu skladu se bom še vrnil. Preostala stopnja napak je bila pod dvema odstotkoma Uh, in kljub temu smo se odločili, da bomo uh, izrekli zadržek glede uh, določenih modelov upravljanja, ki se nam zdijo bolj tvegani kot drugi. Uh, ta zadržek bo eh, služil kot eh, pogon za nadaljne ukrepe pri zagotavljanju eh, posojil na posredni, neposredni ravni pri sodelovanju z mednarodnimi organizacijami in pri ocenah programov v sodelovanju z državami članicami. seveda želimo izboljšati naš trenutni nadzorni sistem, vendar pa to nikakor ne vpliva na stopnjo zanesljivosti, ki jo zagotavljamo. Eh, Evropsko računsko sodišče se je predvsem osredotočilo na to, ali pravilno opravljamo svoje dejavnosti in to eh, je seveda povsem pravilno, vendar pa se moramo vprašati tudi, ali imamo prave cilje. Naš okvir iz leta 2015 se je izkazal za mejnik eh, na poti k eh, upravljanju, ki bo bolj temeljilo na rezultatih. V letu 2016 eh, imamo v letnem poročilu konkretne navedbe ciljev pri financiranju dejavnosti na področju zinanje politike Evropske unije. Na ta način želimo pokazati našo zavezo eh, pri doseganju ciljev in zagotavljanju uspešnosti. Eh, potem eh, pa so tukaj tudi poročila o upravljanju dejavnosti na področju zunanje politike. Ta poročila pripravljajo vodje delegacij in predstavljajo zagotovilo zdravega finančnega upravljanja naših skladov. V letu 2016 smo eh, dosegli zelo dobre rezultate na področju ključnih kazalnikov. Rezultati kažejo, da smo pri 21 od 24 kazalnikov dosegli zastavljene cilje v primerjavi z 20 kazalniki v letu 2015. Moje službe se bodo o tem z vami pogovarjale eh, novembra. Spoštovani poslanci, rad bi izkoristil to priložnost, da upozorim na širši okvir, v katerem delujemo. Naj začnem z izzivom, ki ga predstavljajo migracije. Lansko leto smo dosegli napredek na področju migracije in pa mobilnosti. Evropska agenda za migracije, eh, sklad, eh, skrbniški sklad Evropske unije za Afriko in pa nov eh, partnerski okvir za sodelovanje na področju migracije so bili ključni projekti eh, v letu 2016. Na ta način želimo pri pomoči k eh, izvajanju zavez, ki so bile sprejete v valeti. Eh, to je le nekaj primerov dobrega upravljanja na področju migracij za eh, številne je eh, izselitev edina pot iz revščine. Zaradi tega moramo poskrbeti za ustrezna delovna mesta in pa za rast, eh, kjer je ta potrebna. In mislim, da bo evropski investicijski načrt, ki smo ga ravno kar sprejeli, pri tem igral ključno vlogo. Novi, novo evropsko soglasje na področju razvoja bo poskrbelo za to, da bo Evropska unija močnejša pri spopadanju z vsakodnevnimi izzivi in pri vzpozbujanju trajnostnega razvoja in eh, izkoreninjenju eh, revščine. Eh, če bomo vlagali v skupno rast, bomo vlagali v skupno varnost in pa blaginjo, zaradi tega se bomo borili proti revščini in pa vzpodbujali trajnostni razvoj. V nasprotnem primeru ne bomo dosegli miru in pa varnosti in zaradi tega eh, bomo uporabili vse eh, instrumente Evropske unije. Naj bom jasen, osredotočamo se na mir in varnost na račun naših razvojnih ciljev, ampak eh, ravno zaradi tega, ker imamo na tem področju najboljšo možnost, da dosežemo konkretne rezultate. Na zadnje naj povdarim še, da je eh, pomoč ženskam in deklicam ključnega pomena za razvoj. Eh, to je eden izmed temeljnih virov za trajnostni razvoj. Letošnje leto je naš načrt za enakopravnost spolov pokazal, da je prišlo do eh, sprememb na terenu. Poleg tega smo postavili trdne temelje za prihodnja leta. V tem okviru smo pretekli mesec Eh, sprejeli pobudo skupaj z Združenimi narodi in sicer na Generalni skupščini v New Yorku in sicer eh, gre za pobudo za izkoreninjenje nasilja nad ženskami in deklicami. Izboljšati moramo Eh, situacijo povsod po svetu in doseči napredek. Z vašo pomočjo lahko to tudi dosežemo. Veselim se že plodnega sodelovanja. Hvala lepa. Response. Najlepša hvala, gospod komisar, za ta odgovor. Mogoče bi lahko zdaj kar prišli k našemu poročevalcu, gospodu Celarju. Hvala lepa, gospod predsedojoči, in hvala lepa ponovno računskemu sodišču za poročilo na temo razrešnice. Zahvaljujem se tudi komisarju Mimici in pa eh, sodelavkam in sodelavcem, ki so nam na voljo za nadaljno razpravo. Računsko sodišče je opozorilo na rezultate, ki izhajajo iz eh, revizije in se nanašajo na eh, portfel komisarja Hanna to razpravo smo že imeli, tako da ne bom govoril o sosedski politiki in pa o širitvi. Osredotočil se bom na portfelj komisarja Mimice. Kljub temu pa imam še pisna vprašanja za komisarja Hanna, ki mu jih bom tudi posredoval, kaj ti res računsko sodišče je podalo kritične pripombe, še prav posebej, ko gre za posredno upravljanje načeloma pozdravljamo pozitiven razvoj eh, pri eh, znižanju stopnje napak. Pravite, eh, da kar zadeva skladnost, ne morete zagotoviti popolnega jamstva za države, ki prejemajo pomoč, predvsem zaradi korupcije. Računsko sodišče je na to ravno tako opozorilo in to uh, lahko le podpremo. Zahvaljujemo se računskemu sodišču, ki izračunava stopnjo napak brez proračunske podpore, kar zagotavlja bolj realistično uh, sliko. Pokazali so se tudi pomankljivosti pri generalni direkciji. Eh, ugotovljeno je bilo, da so bili sprejeti eh, izdatki, eh, ki pravzaprav sploh niso bili ustrezno utemeljeni, katere ukrepe bo sprejel komisar za to, da se to v prihodnosti ne bo ponovilo. Leto dva, leta 2016 je znašala stopnja preostalih napah 1,67 odstotka, bila je torej pod zastavljeno mejo, gre za 17 milijard evrov. Eh, in uh, eh, 88 milijard je ta vsota znašala v letu 2015. Koliko pa znaša dejanska stopnja napak pri plačilih na tistih področjih, uh, ki uh, jih je direkcija označila za uh, visoko tvegana. In teh je kar nekaj. Pri naših razpravah se vedno osredotočamo tudi na poročila vodi delegacij o zunanjih dejavnostih Evropske unije. Glede na člen 87.3 finančne uredbe mora Evropska komisija objaviti eh, ta eh, poročila o upravljanju zunanjih dejavnosti. In ogledal sem si eh, poročila. Evropske službe za zunanje delovanje. Obravnavali so me kot eh, eh, nekakšnega zločinca, zaprli so me v sobo, eh, na voljo so mi dali le nekaj delov, poročila, ki sem jih zares zahteval in potem je ob meni sedel še sodelavec te službe, ki me je moral spremljati medtem, ko sem bral to poročilo. Res ne vem, če je to pravi pristop. in to bi se moralo še spremeniti. To poročilo je eh, del izjave o zanesljivosti in zaradi tega mislim, da je potrebno zagotoviti preglednost. Kako lahko podamo izjavo o zanesljivosti, pri tem pa rečemo, da so razlogi za to izjavo tajni. No, poročila so e, tajna, seznam delegacij je bil naveden, to je že napredek, ampak mislim, da se moramo držati e, načel finančne uredbe. E, potem pa so tukaj tudi zaključki zunanje revizije. Z gospodom Kraftom smo se o tem že pogovarjali, ko smo govorili o notranji reviziji glede na eh, poročilo so informacije glede uspešnosti omejene in zaradi tega ne moremo zares reči, ali so bili cilji doseženi ali ne. Kako zanesljivo je torej takšno poročilo? Gospod komisar, eh, kaj so storile vaše službe, da bi eh, izboljšale to situacijo? pri eh, pregledu določenih poročil sem ugotovil tudi, eh, da eh, so poročila izjemno različna glede na to, katera delegacija jih je pripravila, nekatera so zelo podrobna, druga so bolj globalna, nekatera govorijo o tem, zakaj cilji niso bili zaseženi, druga ne. Eh, eden izmed naših ciljev je tudi, da se z partnerskimi državami eh, pogovarjamo o enakopravnosti spolov, da okrepimo enakopravnost spolov in v eh, poročilih iz Afrike in Azije, kar nekaj jih je, sem ugotovil, da je bil komaj da dosežen napredek in sicer zaradi tega, ker eh, vlade teh držav zavračajo sodelovanje na tem področju. Mislim, da je to pomembna ugotovitev in da bi morali zaradi te ugotovitve razmisliti o tem, kako eh, se na ta razvoj odzvati, tako da bomo eh, tudi na tem področju dosegli napredek. Če eh, nam to ne bo uspelo v sodelovanju z vlado, potem pač moramo najti drugačen način za zagotavljanje enakopravnosti spolov. Potem pa doseganje ciljev oziroma uspešnost generalni direktor je uh, definiral kazalnike uh, enakopravnost spolov, uh, trajnostni uh, razvoj, uh, stopnje napak in tako naprej. Mislim, da ti kazalniki ne kažejo na dejansko uspešnost. Zakaj generalna direkcija ni eh, sprejela eh, ključnega kazalnika glede zelo pomembne teme nezakonitega priseljevanja. Potem pa še naša najljubša tema eh, skrbniški skladi. Vaša služba je zelo ponosna na vzpostavitev skrbniškega sklada za Afriko. Parlament in pa naš odbor pa sta mnenja, da nenehno povečevanje finančnih instrumentov ovira preglednost eh, in pa eh, zanesljivost finančnih izkazov, kajti ti skladi eh, so pod vodstvom ločene uprave in imajo tudi drugi možnost soodločanja pri zastavljanju ciljev. Kako bi nas lahko bolje seznanili z delom teh skrbniških skladov? pri skrbniškem skladu za Afriko eh, ni eh, bila izvedena notranja revizija in pri izjavi o zanesljivosti niste prejeli podpore Olafa. Kako ste lahko torej podali izjavo zanesljivosti za skrbniški sklad za Afriko? Lansko leto je kolegi podal tudi predlog eh, za uredbo za sklad za trajnostni razvoj kako upravičuje Evropska komisija vzpostavitev tega novega instrumenta, kako ga nameravate vzpostaviti glede na tekoči proračun. Govorili ste tudi že o eh, instrumentu za eh, mir v Afriki. Zanima me, kakšna je trenutna situacija in kako poteka sodelovanje v okviru tega instrumenta z Afriško unijo. Eh, Evropska unija je seveda glavna donatorka, zagotavlja več kot 90 odstotkov sredstev in zaradi tega nas zanimajo cilji, ki naj bi jih dosegli z tem instrumentom. Potem pa je tukaj še okvirni program, eh, ki ga je za Svetovno banko sklenila nekdanja komisarka Georgijeva, eh, v kolikšni meri eh, je eh, bil eh, sporazum negativen eh, za finance Evropske unije. Glede na člen 24.4 je takšen dogovor nesprejemljiv. Pomembno vprašanje, podobno vprašanje pa imam tudi glede Evropske investicijske banke. E, zaposleni e, v Evropski investicijski banki prejemajo bonuse na svoj reden prihodek. E, kako izgledajo stroški te Evropske investicijske banke, čeprav posebej, ko gre za sklad Beku in pa sklad za Kolumbijo? Za skrbniški sklad Beko eh, je bilo pripravljeno tudi ločeno eh, poročilo Evropskega računskega sodišča. In o tem se bomo eh, še podrobneje pogovarjali. Tam, kjer Evropska unija zagotavlja pomoč, pa želimo biti tudi prepoznavni in zato sodelujemo z številnimi partnericami. Vprašanje pa je, kako eh, oziroma ali bo tudi zagotovljeno eh, tam, kjer je Evropska unija največja donatorka, eh, da eh, bo to predstavljeno tudi javnosti, da bo javnost vedela, da sredstva prihajajo iz Evropske unije, kajti pri številnih obiskih v državah. Eh, Eh, kjer Evropska unija zagotavlja pomoč, eh, se mi zdi, eh, da je prepoznavnost Evropske unije zelo nizka, recimo v Turčiji, Siriji ali pa Iraku. Ljudje sploh ne vedo, da smo sofinancirali projekte, še prav posebej, če jih izvajajo organizacije Združenih narodov. Ne vedo, da je Evropska unija pravzaprav te projekte financirala kako eh, je zagotovljena preglednost pri uporabi skrbniških skladov in eh, še eh, manjša pripomba, ki pa jo vseeno moram omeniti. Skupni stroški za kupone za eh, hrano eh, Svetovne organizacije za prehrano eh, so bili financirani strani Evropske unije, čeprav je ta mednarodna organizacija. Najlepša hvala. <coughs> Uh, you, of... Najlepša hvala, gospod Celer. Veliko vprašanj ste zastavili komisiji. Mogoče želite najprej odgovoriti na vprašanje, gospod komisar, potem pa bomo dali besedo preostalim poslancem. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod Celer. Res je, ko govorimo o uspešnosti na splošno in o nadzoru evropskih inštrumentov za zunanje delovanje in o orodjih za razvoj, moramo vse že na začetku postaviti v pravi kontekst, kar smo vsi povdarili. Pomembno dejstvo je, da vsako leto znižamo stopnjo napake. Osredotočiti se moramo na zelo majhen delež v primerjavi s celotnim financiranjem razvojnih projektov. In v tem smislu se strinjam, da imamo nekaj orodij in inštrumentov, pri katerih se moramo še bolj potruditi, da dosežemo dosežen vpliv in rezultat, zato da lahko še dodatno znižamo stopnjo napak in uspešnost programov na splošno. Naše poročilo o upravljanju zunanje dejavnosti MR je orodje za preučevanje uspešnosti in odgovornosti za komisijo zelo sem zadovoljen, da smo temu namenili veliko pozornosti, ne samo v postopku razrešnice za leto 2016, vendar pa je to prednostna naloga za nas že vrsto let. Zato v vsakem letnem poročilu opišemo rezultate na podlagi uspešnostnih kazalnikov. Rad bi izpostavil dve zadevi glede MR-ja. Imamo postopek, ki zahteva določeno stopnjo zaupnosti in tajnosti postopek, ki ste ga opisali vi v zaprti sobi, v čitalnici, kjer ste prebirali dokumente, je postopek, ki poteka v luči dejstva, da so nekateri kazalniki in eh, podatki zaupni in tajni vendar pa kot vedno. Verjetno se tega spomnite in to mi lahko tudi potrdite, da vedno, ko poslanci zahtevajo, da, se, da pravila postanejo bolj pregledna, komisija zato rabi malce več časa na koncu pa ponavadi spremenimo postopke za to, da dosežemo večjo stopno preglednosti. Zato bi rad z vami sodeloval na tem področju, zato da bi resnično lahko dosegli večjo stopno mimosti teh kazalnikov. Pred letom ali dvema letoma smo razpravljali o tem orodju. In ne gre za to, da bi identificirali projekte, ki zagotovo ne bodo uspešni. Gre za to, da ugotovimo težave, da ugotovimo razloge za zamude in To moramo rešiti znotraj celotnega postopka. Imamo nekatere rdeče linije in seveda imamo metode za ugotavljanje težav pri pregledih, to pa ne pomeni, da določen projekt ne bo uspešen. MRE so resni kazalniki, ki jih je treba upoštevati, zato da se lahko izognemo negativnemu splošnemu uspehu in rezultatom določenih projektov. Še glede skrbniških skladov. Res je, V zadnjih letih je Evropska komisija predlagala in ustanovila štiri skrbniške sklade do sedaj. Gre za dodatne inštrumente k bolj tradicionalnim razvojnim inštrumentom v okviru dejavnosti za zunanje delovanje. glavni namen skrbniških skladov izhaja iz analize najbolj učinkovitih dejavnosti za odpravljanje vzrokov za migracije, še posebej v leti 2015 in 2016. Naučili smo se to, da moramo glavne vzroke odpravljati z razvojnimi dejavnostmi vendar pa je treba okrepiti naše financiranje. To naj bi postalo hitreje, zato da skrajšamo dobo izvajanja projektov. Inštrumenti v okviru skrbniških skladov bi lahko prispevali k bolj usmerjenim, hitrim inštrumentom za to, da bi pospešili ustvarjanje delavnih mest in rast v državah, izvornih državah priseljencev. Vendar pa so ti namenjeni tudi v primeru kriz. Strinjam se glede tega, da morajo biti skrbniški skladi podvrženi zelo strogemu nadzoru Evropskemu parlamentu. Evropski parlament že od vsega začetka sodeluje pri oblikovanju skrbniških skladov s priporočili, s resolucijami Evropskega parlamenta in pristojnih odborov. O tem se razpravlja tudi tukaj v odboru za nadzor nad proračunom in tudi v odboru Deve. Generalni direktorat za proračun opravlja tudi mesečna poročila glede izvrševanja proračunskih skrbniških skladov. pripravljeni smo na sodelovanje, zato da bi izboljšali prispevek Evropskega parlamenta pri operacijah v okviru skrbniških skladov. Ta ideja, da naj bi razširili oziroma razdrobili inštrumente v skrbniškem skladu, za razvoj, je po mojem mnenju argument, na katerega je treba gledati v širšem okviru večletnega finančnega okvira. Te inštrumente je treba bolj uskladiti v naslednjem večletnem finančnem okviru in okrepiti je treba tudi vlogo in analizo operacij znotraj skrbniških skladov. Treba je tudi poenostaviti in uh, doseči večjo prožnost pri naših pri inštrumentih. In tudi to je treba poudariti pri oblikovanju naslednjega večletnega finančnega okvira. In še glede prepoznavnosti, res je, v več primerjih, ko smo obiskali teren, kjer se izvajajo projekti, uh, ne boste videli oznake o financiranju iz Evropske unije. In ni vedno jasno, da te projekte financirani izvaja Evropska unija. Vendar pa imamo za vsak projekt načrt za razpoznavnost in komunikacijo. In to želimo tudi izvajati z našimi partnerji na bolj učinkovit način. Zato sodelujemo z našimi partnerji, da bi skupaj dosegli večjo prepoznavnost pri izvajanju naših projektov. Da bi postali bolj prepoznavni glede našega solidarnostnega dela po svetu. In še eh, glede tiskanja voščilnic. Za to smo namenili 35 tisoč evrov za tiskanje 14 tisoč voščilnic, vendar pa je bilo tudi to delo naših skupnih eh, projektov z FAUM. In v tem smislu je to eden od primerov, kjer bi lahko povečali prepoznavnost. Tako kot smo storili v tem konkretnem primeru skupaj s FAUM. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar, za te odgovore. Sedaj damo besedo ostalim poslancem, ker eh, morajo nekateri oditi. Martina, ki je pročevalka v Senci, potem Petri in potem Bart. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Najlepša hvala, gospod komisar, za vaše odgovore in za informacije. Rada bi podarja nekaj vprašanj. In eh, to so kazalniki, ključni kanalniki, kazalniki za rezultate. Uh, in zelo sem zadovoljna, da je stopnja napak vedno nižja od leta 2012. In eh, zelo sem zadovoljna, da smo dosegli stopno preostalih napak nižjo od Praga in to je 1,67 odstotka. Zelo zanimivo je, da smo identificirali podporne dokumente kot vir, največji vir napak. Komisija je povdarila, da je pomankanje dokumentov posledica višje sile zaradi potresa ali zaradi zaupnosti in zastavila bi vprašanje komisiji in računskemu sodišču. Vprašanje se glasi, bi lahko mogoče razvili metodologijo za to, da bi prepoznali primere više sile v okviru stopnje napak. In še program, razvojni program, ki se bo zaključil marca leta 2018 in zanima me, kako bi vi uskladili različne programe za mlade, še posebej, ko gre za zaposlovanje mladi. Nam lahko kaj več poveste glede tega, kaj ti razsežnost mladih je treba upeti tudi v druge projekte, kot so na področju migracij, zaposlovanja, investicij imamo Evropski sklad za trajnostni razvoj in eh, to je najpomembnejši inštrument za investicije. Kompromis je bil dosežen junija v trialogu in ta načrt je zelo velikopotezen. Vreden naj bi bil 44 milijard v Afriki in v najbližji soseščini Evropske unije, zato da bi odpravili vzroke za migracije zato da bi izboljšali smotrno izvajanje, učinkovitost in rezultate, me zanima, kako boste merili učinek na področju migracij in podnebnih eh, sprememb. In kako vi ugotovite upravičenost določenega projekta. In zanima me, kako kako bo komisija zagotovila, da bo parlament prejel vse potrebne informacije glede tega sklada, da lahko učinkovito izvaja svoje dožnosti na področju nadzora. Najlepša hvala, Petri. Želite zastaviti vprašanje? Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod komisar Minica. Gospod poročevalec Zeler, zahvaljujem se tudi računskemu sodišče. Eh, Ville, odlično delo si opravil. Prosim za potrpljenje, ker bom govoril o uporabi davkoplačevalskega denarja kajti to bom gledal v, iz netradicionalnega vedika. Ne bom porabil veliko časa, vendar pa gre predvsem za to, da potrebujemo spremembe. Dokler bomo razpravljali znotraj obstoječih pravil, sprememb ne bo. Zato bi rad izrabil to priložnost in zahteval več. Zelo cenim, gospod komisar, ko pravite, da je komisija vedno pripravljena sodelovati s parlamentom, ko gre za uvajanje sprememb in da zato rabite čas. Vendar pa, če si pogledate preteklost teh razprav v Evropski uniji, mislim, da smo o tem veliko razpravljali. In še neprijetna podrobnost, ki bom uh, tukaj omenil. Ko govorite o računovodskih orodjih, e MRS-ju, torej standardih, uh, vidimo, da širša slika ni zadovoljiva. Govorimo o migracijah in potem govorimo o tem, kako zelo kompleksna je ta zadeva. Sveda je, sedaj pa bistvo. Morali bi spremeniti naš pristop in začeti bi morali s tem, da moramo od besed preiti k dejanjem, kar pomeni, da se moramo predvsem osredotočiti na rezultate. Rezultate, rezultate, rezultate. Torej, kaj z našim, našimi sredstvi dosežemo? Seveda razumem, da je zelo težko, če ne skoraj nemogoče, da na področju, ki je vaši pristojnosti, ko gre za razvoj zonalne dejavnosti, zelo težko vedeti, koliko smo dosegli za, z določenim, eh, določenimi sredstvi, oziroma z evrom. Eh, ne zahtevam, da bi natančno izmerili, kakšen je, koliko smo dosegli z evrom, če je to nič celi 87 evra ali 1,25 evra. Ne, spremembe se morajo uvajati z vidika glede tega, kje smo in kdo smo. Torej začeti je treba s tem, kdo smo, kar pomeni, da se to začne v računskem sodišču, v komisiji in tukaj pri nas. Vsi smo odgovorni za to. Naj eh, gre za Eko ali za Evropsko komisijo, moramo biti prepričani, da resnično porabimo sredstva, ki so nam jih dodelili. In če mislimo, da moramo ta sredstva porabiti, potem smo na napačni eh, poti. Že milijonkrat smo slišali, da se moramo sredotočiti na rezultate, vendar pa moramo spremembe uvajati tukaj, in sprememb ne moremo uvajati znotraj okvira pravil. Resnične spremembe se zgodijo, ko delujete zunaj obstoječih pravil. To moramo včasih storiti, če ne, ne bomo dosegli ničesar. EMRS so klasični primer za to, da imamo pravila, ki jih ne upoštevamo. Državljani nas opazujejo in tega ne razumejo, tega tudi ne bodo razumeli, dokler ne bomo resnično začeli uvajati spremembe. Najlepša hvala, Bart. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Thank you. Najlepša eh, hvala, gospod komisar. In dosegli smo stopnjo napake, ki znaša 2,1 odstotka, torej skoraj smo dosegli željeni prag. Opravili ste odlično delo z vašimi sodelavci in delo je res kvalitetno. Fair trade breakfast, torej zajtrk pravične trgovine, ki smo ga organizirali tukaj. In pri tem so sodelovali tudi poslanci. Prišli so tudi povabljenci in res je. Eh, bilo čudovito sodelovati pri tem. Omenili ste skrbniški sklad za Afriko. Dejali ste tudi, da je treba odpraviti glavne vzroke za migracije s temi sredstvi skupaj z orodi za trajnostni razvoj. Vendar pa velik del teh sredstev ni namenjenih za odpravljanje vzrokov, ampak za nadzor nad mejami, za obalno stražo. In to se mi zdi zelo žalostno, da sredstva za razvojno pomoč uporabljamo za to. Seveda je treba okrepiti nadzor, o tem se lahko še pogovorimo, vendar pa ne zanima, zakaj za to uporabljamo sredstva za razvojno pomoč. Potem pa imamo ogromno milijard eh, evrov za skrbniški sklad za Afriko in zanima me, koliko teh sredstev resnično konča na področju boja proti migracijam oziroma za odpravljanje vzrokov. Imamo 50 milijonov evrov, ki smo jih namenili za eh, mornarico Egipta, zato da bi nadzorovali njihove meje in obalo. Imamo 35 um, milijonov evrov za razvojno pomoč, ki je namenjen za to. Seveda za to potrebujemo sredstva, vendar pa jih moramo dobiti od drugot. Moramo dobiti usmerjena sredstva, ki jih bolj učinkovito uporabimo. Zato si moramo prizadevati, prizadevati gospod komisar. Vi opravljate zelo dobro delo, o tem ni dvoma izobraževanje ljudi v Afriki pomeni, da ustvarjamo priložnosti za Afričane. Vendar pa me zanima, kje je doslednost v evropski politiki nasplošno. Imamo trgovinsko politiko, ki eh, gre v nasprotno smer. Imamo politiko, ki škodi Afričanom ko smo odpravili mlečne kvote, smo videli, mm, da smo preseške potem predelali v mleko v prahu in to potem prodali naprej v okviru trgovinske politike in s tem povzročamo dumping na, afriški, na afriškem trgu. In cena litra mleka v Nigeriji stane m, mm, okrog 800 do 900 CFA-jev, to je lokalna valuta, in da iz eh, mleko, ki je zdelano iz našega mleka v prahu, stane samo 300 CFA-jev. In mlečni sektor v Afriki nima več prihodnosti, če uvažajo naše eh, mleko z dampiško ceno. To pomeni, da prihodnost za mlade izgleda zelo mračna za Afričane in zato skušajo priti k nam v Evropo. To ne velja samo za pridelavo mleka, ampak tudi za sektor eh, perutnine in piščančje rejo. Mi tja izvažamo zelo poceni piščančje um, meso. Portugalska in španska flota tudi ribarita v senegalskih in mauritanskih uh, eh, vodah. In gospod komisar, seveda lahko veliko storimo s finančnimi sredstvi za razvojno pomoč, vendar pa potrebujemo povezavo in doslednost znotraj naših po politik. In boste vi sodelovali z um, komisarjem za kmetijstvo, za trgovino, za ribištvo, za to, da bo vaša politika resnično uh, bila usmerjena v koristi za Afričane. Pomembno je, da se tudi o tem pogovorimo. In tudi to spada k smotrni uporabi eh, davkoplačevalskega denarja. Gospod Sela Franka, najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Tukaj smo, da analiziramo skupaj s komisarjem razrešnico za leto 2016 in mislim, da lahko vprašanja namenjena drugim komisarjem zastavimo ob drugi priložnosti. Analiza računskega sodišča kaže na to, da smo dosegli izboljšave na področju stopnje napak in mislim, da smo vsi lahko zadovoljni s tem. Gospod Sarvama je dejal, da ne gre samo za to, da znižamo stopnjo napak, ampak da politike za razvojno pomoč dosežejo cilje, ki smo si jih zastavili. In to je politika, ki jo želimo izvajati v prihodnji razvojni pomo pomoči. Gospod komisar, se opravičujem, ker bom moral kmalo oditi na glasovanje, vendar pa se mi zdi zelo pomembno, da tukaj izpostavimo dodatne odgovornosti, ki jih je sprejela Evropska komisija na področju zelo kompleksnega finančnega izvajanja in s toliko finančnimi sredstvi. In zato me zanima, glede na to, da vsi vemo, kakšne težave imamo znotraj evropskega proračuna glede človeških virov, kako se boste soočili z odgovornostmi, ki jih imate? In tukaj mislim predvsem na to, o čemer smo govorili danes zjutraj, glede pomoči pomoči za odpravljanje vzrokov za migracije. Torej, potrebujemo dodatna sredstva namenjena za to. Vendar pa sem dobil vtis, gospod komisar, da niste dobili dovolj človeških virov za upravljanje z večjimi količinami sredstev res eh, mi je žal, da ne bom slišal vašega odgovora, vendar pa je vprašanje na mestu, zaradi tega, ker čudežev ne moremo doseči, če nimamo zadostnih človeških virov. In breme na tem področju, področju migracij je res zelo veliko breme in zato zato mislim, da bi komisija potrebovala dosti več virov za učinkovito izvajanje svojih dožnosti na tem področju. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, nažalost so kolegi morali oditi, vendar pa vam sedaj predajam besedo, da podate odgovor na vprašanje. Najlepša hvala za vaše vprašanje in za vaše pripombe glede delovanja komisije na področju razvojnih projektov. Da se vrnemo na ključne kazalnike uspešnosti in na EMRS, rad bi vas opomnil na to, da so ekipe iz DGF-k in nje skupaj z vami pregledali vse podrobnosti, s katerimi bi lahko oblikovali splošni pristop k MRS in da bi s tem dobili učinkovito orodje. za stalen nadzor, monitoring in eh, da bi dobili orodje za nadzor za celotno obdobje programov. Tudi, ko gre za skrbniške sklade, za Evropski skrbniški sklad, bi rad predlagal, da organiziramo tematske razprave o skrbniških skladih, zato da preučimo možnost prispevka k mešanici inštrumentov za razvojno pomoč. In da bi resnično dobili eh, lastne ciljno usmerjene inštrumente. Do sedaj smo imeli sredstva iz drugih skrbniških skladov, iz sistema Združenih narodov, svetovne banke in tako dalje. Nismo pa se osredotočili toliko na operacije znotraj lastnega skrbniškega sklada. Skupaj moramo preučiti kakšen bi bil najbolj učinkovit način v okviru večletnega finančnega okvirja, da bi lahko to dosegli. Večina predlogov in pripomb poslancev je bilo izrečenih v tem smislu in o tem moramo razpravljati znotraj razprave o večletnem finančnem okviru. Omenili ste en vidik stopnje napake in to je pomankljiva dokumentacija. Res je, upoštevati je treba, da Splošno financiranje razvoja in finančni inštrumenti so zelo tvegani in, in da ti programi potekajo v neprevedljivih okoliščinah in v, naših, eh, v državah naših partnerjev po svetu. Zato prihaja do pomankljive dokumentacije in podatkov in uh, to ne moremo enačiti financiranja projektov znotraj kohezijske ali kmetijske politike v Evropi ali če izvajate razvojne projekte v Gvineji, Bisav ali pa kjerkoli drugod po svetu. Zato je pomembno, tako kot so dejali poslanci, da delujemo znotraj lastnih strogih smernic, s katerimi bi lahko oblikovali standardne postopke glede dokumentacije in da bi preprečili pomankanje dokumentacije v čim večji meri. Razsežnost mladih v naših razvojnih projektih je zelo pomembna. Tako zelo pomembna je, da smo v Evropskem konsenzu za razvoj ugotovili, da je to motor za razvoj, ki pokriva vsa področja, je krovna razsežnost ki mora biti upeta vse razvojne cilje. Cilje naša uspešnost je odvisna od tega, da se osredotočimo na ustvarjanje delovnih mest za mlade in za mlade v vseh eh, razvojnih ciljih. Zato imamo vrh eh, med Evropsko unijo in Afriško unijo v Abidžanu in tam se bomo osredotočili na področje ulaganja v mlade. To je priložnost za gospodarsko rast v Afriki, vendar pa moramo vse razvojne projekte oblikovati v luči vključevanja mladih v gospodarske, socialne in politič, politične vidike v teh državah. Ravno tako smo sprožili nove inštrumente za zunanje delovanje in v okviru Evropskega sklada za trajnostni razvoj. S temi inštrumenti želimo združiti naložbe javnega in zasebnega sektorja za oblikovanje partnerstev. Zato je zelo pomembno, da z novim inštrumentom lahko izmerimo učinek, da ugotovimo, v kolikšni meri smo prispevali k odpravljanju glavnih vzrokov za migracije in bolj konkretno, v kolikšni meri lahko prispevamo k ustvarjanju gospodarske rasti in delovnih mest v naših partnerskih državah. Okvir učinkovitosti, ki smo ga razvili, je res pomemben korak naprej. Ne smemo več šteti kovance, ki smo jih namenili za eh, razvojno politiko. Treba se sredočiti na učinek, na rezultate ne gre za to, koliko denarja smo porabili, ampak moramo pogledati, koliko ljudi je imelo koristi od naših projektov. Šele leta 2015 smo začeli s takšnim okvirom usmerjen v rezultate in to smo sedaj vključili v naše letno poročilo. natisnili smo prve takšne brošure, kjer govorimo o ljudeh, ki so imeli neposredne koristi od naših projektov. Če govorite o projektih vrednih 2 milijarde evrov, nihče ne bo vedel, kaj smo dosegli s tem, kaj pomeni milijarda evrov. Če pa to poveste na način, ko napisate, pišemo, da milijon tristo tisoč ljudi um, neposredno koristi naše programe povezane z varno hrano ali z prehrano in da smo z našimi projekti uspeli doseči šolanje 13 eh, milijonov otrok. To je delo kjer moramo sodelovati skupaj z Evropskim parlamentom in z odborom za nadzor nad proračunom. Zato je osredotočanje na rezultate res korak naprej. In eh, še delo Na področju migracij v okviru skrbniških skladov in operacij znotraj teh eh, skrbniških skladov in pravite, da se sredstva iz teh eh, skladov namenja za nadzorovanje nad eh, mejami in za obalno stražo, da bi preprečili preseljevanje ljudi. Če pa na to pogledate v okviru projektov skrbniških skladov boste videli, da ne gre za financiranje nadzora nad meja, da bi financirali vojaško opremo, s katero bi partnerske države bolj očinkovito nadzorovali svoje meje. Gre za upravljanje z mejami, gre za izobraževanje in za omogočanje celotnega upravljanja z mejami. In to je povezano z vprašanji miru in varnosti v naših partnerskih državah. Zato na to ne bi rekli, da vsakič, ko imamo razvojne projekte na področju migracij, ki želijo odpraviti zmanjšati vzroke za nezakonito priseljevanje, da razvojna sredstva namenjamo za takšne cilje. Enako velja pri enačbi, da manj revščine pomeni manj preseljevanja in da manj razvo razvoja pomeni manj učinka in rezultata na področju migracij. Zato je ta vidik zelo pomembna razsežnost v naših razvojnih projektih. Glede dogovora o partnerskih sporozumih, glede trgovinske politike na splošno, glede boljše politične koherentnosti razvoja, moramo tu postoriti še veliko. Še naprej moramo delati na koheziji in razvoju. Veliko naših političnih ukrepov je povezanih z razvojnimi cili in tem, kar bi radi dosegli v partnerskih državah. Trgovina je eden izmed teh vidikov. Imamo to mrežo, gradimo mrežo gospodarskih partnerstv v okviru teh sporozumov, imamo tudi sporozum iz Kotonuja v regiji, v Afriki, v Pacifiku, v Karibskih državah. Ampak še vedno bi rekel, da imamo obraten pristop pri prednostih glede teh sporozumov ti sporazumi so sporazumi, pri katerih naj bi šlo le za tarife in prosto trgovino, ampak naš pristop je drugačen. Za nas bi morali ti sporazumi o gospodarskem partnerstvu biti osredotočeni predvsem na boljšo proizvodnjo, bolj odgovorne verige vrednot v naših državah ki so partnerice, da bodo imele več dobrin, boljše dobrine za trgovanje. Prav tako vidimo te sporozume gospodarskega partnerstva kot orodje za to, da izboljšamo regionalno integracijo, gospodarsko pa tudi politično integracijo v različnih delih Afrike, Pacifika in Karibskih držav. In šele, ko bomo dosegli te cilje in jih izpolnili, bomo res lahko imeli učinkovit sistem trgovanja, prosto trgovino in netarifni dostop do evropskega trga in do trgov naših partnerskih držav. Zato se povsem strinjam s tem, da je trgovina gonilna sila razvoja. Ampak to je treba dati v ta kontekst industrializacije, proizvodnje, odgovorne trgovine pri teh verigah vredno. Torej, to je res v spredju te dimenzije. Vrnil bi se tudi na naš splošni cilj nadzora in upravljanja na mejah in kako se razvijajo migracijsko vprašanje, pa tudi mir in razvoj, vse te vsi. Če si pogledamo vse naše eh, razvojne instrumente, tudi za mir in varnost, potem vidimo, da gre danes 96 eh, odstotkov našega razvojnega financiranja za uradno razvojno pomoč na visoki ravni. Torej, 96 odstotkov vseh instrumentov, je namenjenih pravemu razvoju. To bi radi povečali, to so razmerje. Ampak že danes dejansko ne moremo govoriti o tem, da bi dali razvojne sredstva druge namene, sicer ne bi imeli tako visokega odstotka. No, ponovno pri naslednjem večletnem finančnem okviru bomo mogoče pri preusmerjanju instrumentov lahko obravnavali, kam dati denar. Sedaj imamo 66 milijard evrov za humanitarne zadeve, mir, varnost in razvoj, 30 milijard imamo v EDF-u in 15 različnih razdrobljenih instrumentov imamo. Torej, razmisliti moramo o tem, kako se bolj ciljno usmeriti pri teh instrumentih, glede števila instrumentov in tudi glede celotnega financiranja in naših zmogljivosti financiranja, ki naj bi jih imeli. In še zadnja točka, glede kadrovanja, torej 66 milijard, pa še 30 milijard, to je, to je 90 milijard, no 96 milijard bolj točno, za humanitarne namene, varnost in mir ter razvoj. To naj bi uporabljali naši številni kolegi v direktoratih, v naših službah. V Evropski uniji nismo razvojna agencija. Mi ne izvajamo teh programov neposredno, potrebujemo partnerstva z drugimi, razvijati moramo partnerstva tu, na sedežu unije, v Bruslju in v naših delegacijah v drugih državah. Imamo veliko kolegov, ki se ukvarjajo z upravljanjem teh projektov in urejanjem finančnih virov za razvoj, ampak pravzaprav se število teh kolegov niža. Torej, res bi radi povečali učinkovitost dela naših kadrov. Ne vem, če bi si lahko zamislili, da bi povečali število osebja, ki se ukvarja z izvanjem naših projektov, kajti projektu imamo zelo veliko število instrumentov na področju razvojnega sodelovanja. Hvala. Uh, Hvala, komisar, za te podrobne odgovore na vprašanja kolego. Mogoče sedaj ponovno računsko sodišče. Aha, kolega, boste vi potem zadnji. Gospod Zeller. Ja, to finiš, ja. Boste vi zaključili razpravo? Gospod Taylor, ali lahko prosim odgovorite na to, kar ste slišali? Ja, hvala. Ni bilo veliko vprašanj za nas. Ampak nekaj pa bi vendarle povedal. Veliko vprašanj smo slišali glede tega odnosa do tega, da bi delovali bolj učinkovito pri tem proračunu. Računsko sodišče želi imeti večjo učinkovitost, več let sprašujemo potem in komisija gre v to smer tudi parlament si tega želi, to je zelo pomembno. Hvala. Okay. Dobro, hvala za ta prispevek poglavjem. Hvala za vse druge prispevke. Gospod Celor. Thank you, Derek. Hvala, Derek. Äh, für hvala lepa <clears throat> komisarju za njegov prispevek. Številne točke, ki ste jih omenili, gospod komisar, pri nas. So pri nas dobro sprejeta, predvsem kar zadeva eh, sodelovanje. Eh, veliko je bilo vprašanj glede razvojnega sodelovanja. Tukaj gre za razvojno politiko, razvojno sodelovanje in eh, ti dve področji postajata pomembna tema. V preteklosti je bilo eh, v Nemčiji recimo vedno tako, da eh, so ministri v eh, posameznih eh, deželah, s katerimi nismo vedeli, kaj bi pač postali ministri za razvoj. Sedaj se torej ta pogled spreminja in vemo, da razvoj igra vedno večjo vlogo. In zaradi tega je pomembno tudi eh, sodelovanje z eh, afriškimi državami. Mislim, da bo parlament eh, pri tem dober partner. Potem pa ukrepi za boljšo prepoznavnost. Eh, osnovna zamisel ni slaba, doseči večjo prožnost eh, in eh, prenesti sredstva iz dolgoročnih ukrepov, kjer potrebe morda niso tako zelo velike, tako da bi se lahko hitro odzvali na izzive in da bi se lažje osredotočili na naše cilje. še ena točka, pa so eh, dodana sredstva, ki jih morajo zagotoviti eh, drugi donatori, ne le evropski proračun ali pa dve oziroma tri države, ki so pripravljene sredstva zagotoviti. Mislim, da je tukaj še veliko možnosti eh, za izboljšave. Skrbniški skladi zahtevajo uh, dodatno upravno kapaciteto. In e, vemo, da se zaradi obsežne uprave e, pogosto izgubi temeljni cilj. Letno poročilo o dejavnostih Eh, mora biti zares pomemben instrument za meritev uspešnosti v številnih poročilih o dejavnostih eh, delegacije Evropske unije, je bilo omenjeno, vsaj tistih, ki sem jih jaz prebral, da eh, nimajo dovolj strokovno usposobljenih zaposlenih za izvajanje projektov na področju razvojnega sodelovanja. Tukaj je šlo še prav posebej za tista področja, kjer zagotavljamo proračunsko podporo. Letno poročilo generalnega direktorja pa se osredotoča tudi na eh, vse izdatke eh, namenjene mednarodnim organizacijam in tako naprej. Ehm, in ti izdatki so označeni kot visoko tvegani, medtem ko ima eh, proračunska podpora nižjo stopnjo tveganja glede na to poročilo. Vprašanje je, ali bomo res eh, dosegli cilje, ki jih želimo doseči z uh, instrumentom proračunske podpore. Jaz sem pogosto na terenu in sprašujem, kaj so države storile z denarjem, ki so ga prejele v okviru proračunske pomoči in uh, zelo eh, malo informacij sem dobil na to temo. Torej, tukaj tudi obstajajo možnosti izboljšav. In na zadnje, mislim, da mi bo tudi gospod predsedojoči dovolil, da izkoristim še dve minuti. Govorili ste o upravljanju meja. Mislim, da moramo biti zelo pozorni, da ne želimo. Uh, doseči pozitivnih ciljev, eh, pa potem eh, pravzaprav eh, storimo nekaj ravno nasprotnega, recimo, nasprotnega, recimo v Čadu, kjer smo zagotovili posebno postajo za policiste za nadzor na mejah, potem smo zagotovili dve ladji, posebej opremljeni in tako naprej. Ampak Ljudje na jugu zahodu Čada so živinorejci in uh, včasih eh, so uh, privedli uh, živino iz uh, severovzhoda Nigerije, ampak sedaj jim je uh, ta pot zaprta. in eh, živinoreci seveda na tem niso navdušeni. 160 tisoč ljudi iz Čada eh, pa se je tudi preselilo eh, in, oziroma so jih preselili in živijo sedaj v vaseh skupaj z drugimi prebivalci in Eh, kmetijska proizvodnja ne zadostuje za prehrano vseh, eh, preselili so se zaradi eh, dela organizacije Boko Haram in zaradi tega moramo ugotoviti, ali lahko z obstoječimi programi to situacijo spremenimo. In ali lahko ljudem damo možnost, da z boljšimi kmetijskimi metodami zagotovijo preživetje za vse in tudi poskrbijo za ustrezno izobraževanje. Hkrati pa želimo tudi eh, podpreti te države eh, pri boju proti terorizmu. Omenili ste, da ne zagotavljamo nobene vojaške podpore. V Džameni imamo eh, velik centr za urjenje varnostnih sil iz Čada. To je odlična stavba, ki se energetsko samo oskrbuje, ampak minister je dejal, potem potrebujem tudi strelišče in potrebujem opremo iz eh, vojaškega področja, ampak mi tega ne moremo financirati s pomočjo razvojne pomoči. Torej, eh, tam sedaj urjenja ne potekajo. Torej, pomisli preden, eh, kaj storiš, je tukaj stavek, ki je še kako relevanten. Omenili ste tudi že tiste točke, kjer bomo eh, sodelovali v okviru prehodnega večletnega finančnega okvira. Natančnejše vprašanje smo vam zastavili tudi v pisni obliki. Zaenkrat se vam zahvaljujem za eh, vaš prispevek in eh, seveda z veseljem poudarjam, da smo tudi tukaj v odboru za proračunski nadzor Eh, pripravljeni delati na tem, da eh, razvojno sodelovanje dobi ustrezno vlogo v politiki Evropske unije. Hvala lepa. In da dobi tudi ustrezne instrumente. Hvala, gospod Celer, za te sklepne pripombe. In zaključili bomo razpravo pri tej točki. Gremo na 13. točko. Tu imamo 8., 9., 10. in 11. IRS. Prosim, gospod Itala. Hvala, poslanci. Po tej poglobljeni razpravi pri predhodnih poglavjih sem res lahko kratek. Evropski razvojni sklad je financiral razvojno sodelovanje z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami, pa tudi s čezmejnimi ozemlji že skoraj 16 let. Danes je naše mnenje o zanosljivosti računov in regularnosti prihodkov pozitivno, tako kot v preteklih letih. Glede zakonitosti in regularnosti plači, lahko rečemo, da smo že podali mnenje. Ta plačila skoraj da niso prizadeta zaradi napak. Napake znašajo 3,3 odstotke, to je nekoliko nižja stopnja kot lani. Če upoštevamo tudi proračunsko podporo in druge donatore in če te zneske izključimo, potem stopnje napak znaša 4,4 odstotke. Od 143 transakcij, ki smo jih preučili, smo videli kvantificirane napake pri 26, v dveh primerjih od 26 je komisija imela dovolj informacij, da je preprečila, odkrila in popravila napake, ampak te informacije potem niso bile uporabljene v desetih primerih od 26 so bile transakcije podvržene drugim revizijam ali preverbam izdatkov, pa tam ni bilo ugotovljenih napak. No, večina stop napak, 33 odstotkov celo, nastane zaradi neskladnosti pri pravilih o razpisih. Našli smo primere, recimo, kjer so bile pogodbe dodeljene brez eh, procesa izbora ali kjer načela preglednosti in enake obravnave niso bila upoštevana pri objavi teh razpisov. V letu 2016 je generalni direktor, direktorata Devko v letnem poročilu razširil sredstva tudi na druge letne programe to je vključil tudi posredno upravljanje. To je skladno z našimi pripombami pri tem letnem poročilu, pa tudi pri predhodnih. Stopnje napak so pod pragovi dveh odstotkov, ampak več kot polovica letnih izdatkov je še vedno podvržena ohranjanju. Hvala. Uh, thank you. Perhaps, uh... Hvala lepa. Gospod komisar, se lahko odzovete, potem pa bom dal besedo tudi poročevalcu. Hvala lepa. Hvala predsedojoči poslanci, člani računskega sodišča. Hvala kolegici Kapel, poročevalki iz parlamenta, ker je predstavila letno poročilo računskega sodišča o razvojnem skladu zelo sem vesel, ker ste izvedli skoraj da vsa priporočila sodišča iz predhodnih let. Isto velja za letošnje leto. kar komisija sprejema in kar bo skušala izvajati. Pak to, da je najverjetnejša stopnja napak šla iz 3,8 do 3,3 odstotka in se je znižala To je posledica predhodnega dela in priporočil sodišča. To bo še naprej vodilo komisije, tako da bomo nenehno skušali izboljševati naše sisteme nadzora. Naj rečem, da sem močno zavezan temu, da bi še bolj zmanjšali stopnjo napak, kljub temu, da delamo v zelo težavnem in zapletenem kontekstu, kot sem obljubil, bi se rad vrnil tudi na sklad o afriški mirovni infrastrukturi. Zakaj je to pomembno? Mir in varnost ali pomankanje miru in varnosti mogo, močno vpliva na našo razvojno politiko in na vse posledice povezane s tem. Zato smo se odločili, da bomo hranili ta pridržaj, kajti kljub napredku imamo še vedno kar nekaj tvegan pri tem afriškem instrumentu. Mi sicer eh, tesno sodelujemo z Afriško komisijo, da bi ugotovili, kakšne vrzeli in šibke točke imamo v tem sistemu. Imamo tudi resen načrt s priporočili, da bi učinkovito šli skozi ta proces ocenjevanja, takoj ko se bo dalo v mestnem času pa potrebujemo blažilne ukrepe. Še naprej jih bomo izvajali, zato da bi reševali vse pomakljivosti, ki so bile ugotovljene pri zadnji oceni tega stavra, zlasti na področju računovodstva in sistemov javnih razpisov ter javnih naročil. Tu gre za ex ante potrejevanje poročil glede javnih naročil pri dodeljevanju teh pogodb Najprej potrebujemo pozitivne mehanizme ocenjevanja in revizije. Poslanci, naše sodelovanje v okviru razvojnega sklada je pri evropskem proračunu še vedno naprej zelo učinkovito. Osredotočiti se moramo na pozitivne rezultate, zato bomo še naprej skušali izboljševati arhitekturo za boljše plačevanje in boljše poročanje. Hvala še enkrat za vašo podporo in konstruktivne prispevke. Hvala. Pročevalka, gospa Kapel. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila tako ročinskemu sodišču, kakor tudi komisarju. In znižanje eh, stopnje napak je seveda povezano s tem, da je komisija sprejela priporočila Evropskega računskega sodišča. Slišali smo že, da se je stopnja napak znižala na 3,3 eh, eh, odstotka, 143 transakcije je bilo eh, pregledanih eh, in eh, tretjina. Eh, Eh, tistih transakcij, kjer je eh, bila eh, ugotovljena stopnja napak, ni bilo povezanih z dodelitvijo sredstev. Torej, potrebno je uvesti nadzor, ki bo temeljil na doseganju rezultatov, poleg tega pa je potrebno uvesti ex ante programe dodelitve sredstev tako da se eh, bo zmanjšalo število tistih primerov, kjer niso upoštevana pravila za dodelitev sredstva. Sklad kot takšen. Eh, čakajo velike spremembe v naslednjem finančnem obdobju, kaj ti prišlo bo do prestrukturiranja po letu 2020. Mogoče o tem ne bi smeli razpravljati že danes, ampak eh, na to nikako ne smemo pozabiti vendar pa moramo reči, da je ta sklad najpomembnejši eh, razvojni instrument eh, za sodelovanje z državami v Afriki, državami AKP, z azijskimi državami in tako naprej. In ta sklad eh, že vsebuje številne instrumente, ki so izjemno pomembni za te države. Torej nepovratna pomoč, eh, tvegani kapital eh, in tako naprej. ključnega pomena v tem okviru pa je, in to je bilo danes že večkrat omenjeno, da zagotovimo učinkovito rabo sredstev iz sklada. Potrebno je okrepiti eh, skladnost med političnimi cilji, eh, splošnimi družbenimi cilji in pa cilji podnebne politike. Eh, potem je potrebno upoštevati tudi migracije in tako naprej. Komisar je omenil tudi skrbniški eh, sklad in dejal je, da je pomembno eh, poskrbeti tudi za skupno upravljanje, tako da bomo znižali splošna eh, sredstva, ki jih namenjamo za upravo. Posrebno se zastaviti tudi vprašanje, ali ta sklad ustreza trenutnim ciljem, tudi kratkim, z vidika migracij, to je ključnega pomena. In eh, mislim, da eh, moramo temu dati poseben povdarek. Mislim, da smo to storili že lansko leto, ampak se situacija ni izboljšala. Boj proti revščini, še prav posebej na področju migracij, je potrebno vključiti. In to mora biti pomemben eh, del letošnjega poročila. Hvala. Gospod komisar, se želite odzvati sedaj, potem, ko ste to slišali? Kolega? Je učitnímu dvoru, eh, paní spravodejce i panu komisaři. Zahvaljujem se računskému sodišču, eh, poročevalki, pa tudi komisarju, zaradi tega, da nas je osebno obiskal. Tudi način, kako se je pripravil na današnjo razpravo, kaže, eh, kako kakovostno se ukvarjamo eh, z temo v tem odboru. Zelo vesel bi bil, če bi komisarji vedno prišli tako dobro pripravljeni. Ničesar ne želim dodati k temu, kar je bilo že povedano, ampak eh, bi rad bi se rad vrnil k zaključkom Evropskega računskega sodišča in pa Evropske komisije in pa k vprašanjem, Naprimer, uporaba sredstev iz tega sklada. Uporabo teh sredstev je potrebno skrbno uh, nadzorovati, kaj ti ravno uh, tam prihaja do uh, napak ali pa niso zagotovljeni dokumenti o uh, izplačilu sredstev in to seveda predstavlja. Uh, manevrski prostor za goljufijo. Vedno se ponavljajo eni in isti problemi leto za letom in če bi sedaj vzel to poročilo in si ogledal poročila iz preteklih let, potem bi lahko ugotovil, da se vedno vračamo k istim temam. pri prihodkih ni bilo eh, ugotovljene nobene večje stopnje napak, tako je bilo tudi v preteklosti, ampak eh, napake se osredotočajo predvsem na to, da eh, določenih dokumentov pač preprosto ni. recimo ne morejo predložiti eh, dokumentov o eh, plačah in tako naprej. Poročevalka je zastavila vprašanje, kaj eh, bo storila Evropska komisija, da bi izboljšala učinkovitost in pa zmanjšala stopnjo napak. In še ena tema. Strinjam se z računskim sodiščem in z njegovo izjavo da si mora komisija podrobneje ogledati sodelovanje pri posameznih projektih in uh, nadzor nad starimi pogodbami, ki se iztekajo. To je naslednja pomembna tema. Preseneča me. Število. Uh, izplačil, ki še niso bila ustrezna utemeljena. To je več kot 300 milijonov evrov. Kaj bo komisija storila v zvezi s tem? Hvala, se lahko sedaj odzovete, gospod komisar, na to, kar ste slišali in teda prispevka. Ja, hvala lepa, predsedujoči. Glede Evropskega razvojnega sklana. so nekatere teme, ki jih obravnavamo v okviru proračuna, zelo pomembne za izvajanje naših projektov in tudi za izvajanje samega razvojnega sklada. Recimo pri proračunski podpori ali glede delovanja skrbniškega sklada, to je tudi povezano z rezervami iz razvojnega sklada, pomemben del skrbniškega sklada. Res bi se radi, še bolj kot prej, osredotočali na naš trud, da bi tu šli še skozi to zadnjo miljo pred ciljno črto, da bi res še bolj znižali stopnjo napak pri razvojnem skladu. Ja, ta stopnja je sicer višja. kot eh, je bilo to načrtovano v proračunu. Ampak mi smo to oblikovali, razvili smo akcijski načrt na ravni direktorata, s katerim naj bi obravnavali priporočila Evropskega računskega sodišča. In na tak način bomo znižali stopnje napak, pod materialno ravnjo. To je seveda naš cilj. Glede nekaterih drugih ukrepov, ki se financirajo iz Evropskega razvojnega sklada, vidimo, da naše izkušnje pri uredbah in zakonodaji ORS okažejo, da če so instrumenti prožni, lahko to bolje uporabljamo. Tako bo tudi pri novem večletnem okviru, zlasti pri oblikovanju izvajanja vseh teh ciljno usmirjenih projektov, kajti pri razvojnem skladu imamo velik del, 20 odstotkov od teh 30 milijard evrov v sedemletnem obdobju imamo torej 20 odstotkov eh, rezerv. In to bi lahko uporabili na bolj prožen način. Za vse nove izzive, ki se pojavljajo, pa tudi za nove prioritete, ki so pred nami. Predhodno programiranje. Ne pokriva vseh zneskov, ampak skoraj do vseh v tem večletnem finančnem okviru. Mi bi radi imeli takšno prožnost tudi pri naslednjem večletnem finančnem okviru zlasti, če bi šli po poti teh pomembnih možnosti, komisija si to sicer želi, da bi to preučili, torej da bi šli v smeri takšne oblike proračuna Evropskega razvojnega sklada v naslednjem večletnem finančnem okviru. Takšni so naši ukrepi pri tem skladu. Potem pa še nekaj, kar je povezano s tem, da smo tudi mi predvsej prožni pri predhodnih programih. To so indikativni programi v okviru razvojnega sklada pri državah članicah. Recimo sedaj smo imeli te tragične posledice orkana v karimskem območju in kmalo se bomo lahko odzvali, ne le z nujnimi humanitarnimi ukrepi in operacijami, ampak tudi na dolgoročen način bomo izvajali ukrepe obnove, kajti uporabili bomo rezerve iz razvojnega sklada. Gre za to, da bomo nacionalne indikativne programe preusmerili na te države, ki so bile prizadete zaradi orkana, prav tako bomo uporabili nekatere zneske iz rezerv za takšno takojšno pomoč pri razvoju. Mi bi radi ohranili takšne vrste prožnosti za takšne nujne primere v naših programih. To bo seveda del teh instrumentov, ki jih bomo oblikovali pri naslednjem večletnem finančnem okviru. Tako mi vidimo, najboljšo možno rabo RS-a. Tu imamo kar nekaj vidikov, ki jih je treba upoštevati, ko se dokončno odločamo o tem, kakšen proračun sprejeti pri RS-u, ampak res vidimo, da je odbor za proračunski nadzor skupaj s celotnim Evropskim parlamentom seveda tu pomemben partner pri iskanju pravega načina, da bi potem v naslednjem večletnem okviru proračun za e RS ohranil svoje celovite zmogljivosti, močne točke in prožnost. Zato, da bi lahko imeli zelo dobra namenska sredstva in bi s tem lahko na najboljši možni način vplivali na izvajanje naših razvojnih ciljev. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Gospod Itala. Se želite odzvati na kar, kar ste slišali? Ja, hvala, predsedujoči, zelo na kratko. To, kar je povedal Tehovski, da potrebujemo zelo strog nadzor, sicer lahko prije do golifije. Vsem se strinjam. Pa kako naj to storimo? To je sicer moje osebno mnenje. Ne vem, če to mnenje sodišča, ampak potrebujemo revizije na kraju samem. Sam sem. sem se soočim s tem. Če to preučujemo odaleč, to ni dovolj. Na kraju samem moramo preverjati izdatke in potem bomo bolj odkrivali nezakonite izdatke in goljofijo. Študije same izdelane daljavo niso dovolj. Pročavka, gospa Kapel. Auch noch gern was anfügen. Also ich halte die on tudi jaz bi rada dodala, da so ti pregledi na terenu zelo pomembni, še prav posebej eh, glede eh, visoke proračunske podpore. In tukaj imam tudi vprašanje za eh, komisarja, ali bo komisija sprejela ukrepe, ali pa eh, bo zmanjšala proračunsko pomoč v okviru Evropskega razvojnega sklada. Hkrati pa seveda morate obdržati prožnost, da se lahko odzovete na krize, kot je eh, recimo bila kriza, ki jo je povzročil orkan eh, na Karibih. Ali menite, da bi lahko zmanjšali proračunsko podporo in še zmeraj ostali prožni? Mislim, da bo direktor answer that. Eh, komisar, ali želite odgovoriti na to vprašanje? Ja. Prožnost Evropskega razvojnega sklada je seveda pomemben vidik tega finančnega instrumenta in to prožnost zagotavo želimo obdržati. Ampak to je eh, naša skupna misija, namreč, da obdržimo prožnost v naši finančni uredbi. Eh, ki jo uh, odloč ki jo določa tudi Evropski parlament. Obdržati moramo prožnost, hkrati pa tudi sposobnost oziroma hkrati pa tudi možnost za pregleden in dobro nadzorovan sistem operacij, ki potekajo v okviru skrbniškega sklada. Pomemben del Evropskega razvojnega sklada. je izvajanje projektov proračunske podpore. Ne bi smeli povečati proračunske podpore v Evropskem eh, razvojnem skladu, znaša približno 25 odstotkov celotnega razvojnega sklada. In zares bi radi obdržali to raven, hkrati pa tudi izboljšali našo sposobnost ex ante in pa ex eh, post nadzora kazalnikov. Želimo pa tudi obdržati politični dialog s državami partnericami pri izvajanju. Pri tem pa je seveda potrebno upoštevati kriterije, ki so zastavljeni za dodolitev vsakega novega obroka pomoči iz proračunske podpore. Torej zastaviti je potrebno ustrezen regulatorni ukvir okvir finančne uredbe, ki bo omogočil dejavnost tem, ki poteka iznotraj Evropskega razvojnega sklada, da bodo eh, bolj ciljno usmerjene. Ja, besten dank. Hvala lepa, dobro jutro. Gospod komisar, žal mi je. Imela sem sejo oziroma sestanek z stotimi francoskimi podjetniki. Eh, torej tukaj moram zaigrati na ta francosko-nemški karton. Eh, žal mi je. Gospod Celer. Hvala lepa. Vemo, da je Evropski razvojni skrat omejen tako časovno, kakor tudi kar zadeva regionalno učinkovitost in to je tudi eden izmed pomembnih instrumentov v sodelovanju z državami AK. AKP eh, po sporazumu iz eh, Kotonuja 2020 se bo eh, ta iztekal in ne vemo, kako se bodo zadeve razvijale in ali bomo takrat še imeli Evropski razvojni sklad v tej obliki, kajti ne predstavlja del um, proračuna. Torej, ugotoviti je potrebno, kaj se bo zgorilo s porazumom iz Kotonuja in uh, kaj za sredstvo Evropskega razvojnega sklada, ali obstaja možnost, da če ne bo prišlo do podaljšanja sporazuma iz Kotonuja, ta eh, sredstva eh, v mejenem eh, okviru postanejo del Evropskega proračuna. Mislim, da bi morali o tem razmisliti in to potem več ne bi smelo veljati samo za 72 držav v okviru sodelovanja AKP, ampak za razvojno politiko na splošno. Mislim, da se bomo morali še veliko pogovarjati z državami članicami, ampak mislim tudi, da bi to potrebovali. Gospod komisar. Ja, najlepša hvala za to zelo pomembno vprašanje. Povsem se strinjam z vami. V tem trenutku uh, nimamo jasne slike o tem, kako se bodo razvijali naši odnosi po eh, kotonujskem sporozumu in ne vemo, eh, kako se bo razvijal okvir Evropskega razvojnega sklada po letu 2020, torej po tem večletnem finančnem okviru. Vendar pa sem nekoliko bolj optimističen, kar zadeva sporozum eh, po kotonuju. skupaj z državami članicami, pa tudi eh, z našimi partnericami v eh, okviru AKP, se približujemo eh, k možni zasnovi postkotonujskega partnerskega sporazuma, ki bi bil bolj regionalno zasnovan, hkrati pa bi obdržal uh, določene temelje prejšnjega sporazuma človekove pravice, načelo pravne države in druge elemente. Torej, upamo, da bo uh, decembra komisija predstavila osnutek mandata za pogajanja uh, o sporazumu, ki bo sledil kot unojskemu in to bi pomenilo, da bi obdržali vrednote, na katerih eh, temelji naše partnerstvo, hkrati pa bi eh, določili tri specifične regionalne stebre za Afriko, Pacifik in pa Karibske države. Na ta način bi eh, določili konkretne zasnove našega trgovinskega, političnega in razvojnega sodelovanja. Vendar pa moram podariti tudi, da želimo ločiti pogajanja o pravnem okviru od eh, finančnih pogajanj. In to želimo storiti zaradi tega, ker je vprašanje proračuna Evropskega razvojnega sklada sicer možnost, ki ostaja odprta in je najresnejša možnost za prihodnost, ampak, oziroma najverjetnejša možnost za prihodnost, ampak razpravljati moramo z eh, državami, članicami in pa z našimi partnericami, kako bi, o tem, kako bi vključitev Evropskega razvojnega sklada v proračun vplivala na zgornjo mejo, ki je bila določena. 1,5 odstotka bruto družbenega proizvoda za prevzem obveznosti, 10 eh, odstotkov za plačila, če govorim recimo o 30 milijardah ali pa kaj podobnega. Moramo eh, razmišljati tudi o zgornjih mejah. Potem pa je tukaj tudi Brexit, plačilo, uplačilo Združenega kraljestva ali pa ne, tudi to je pomemben element in tudi drugi, druge vidike je potrebno upoštevati. Tako da bi uh, imeli uh, ustrezne razvojne instrumente, tudi če bi Evropski razvojni sklad bil vključen v proračun. Kako bi to prispevalo kolektivni zavezi, da dosežemo nič cela sedem odstotka bruto družbenega proizvoda. To smo si zastavili kot cilj. Obstaja torej možnost eh, postkotonujskega sporazuma in pa eh, možnost eh, prenasa Evropskega razvojnega sklada v proračun. Dobro, najlepša hvala. S tem smo zaključili z to točko. Kolegica Jala Sender. Si, si, eh, lo siento, es que teníamos el... Se opravičujem, v odboru za transport smo imeli zelo dolgo glasovanje in eh, nisem mogla priti prej. Imam dve vprašanji v zvezi z eh, skladom za nujne primere v Afriki. Evropski razvojni sklad v veliki meri prispeva k temu, kako bi lahko določili v Evropskem skrbniškem skladu določene dejavnosti, ki so povezane z nadzorom nad mejami, vendar pa so te dejavnosti povezane znotraj Evropskega skrbniškega sklada z policijskim urjenjem in uh, niso zgolj razvojne dejavnosti. Torej, zanima me, kako mi lahko nadzorujemo dejavnosti sredstev iz Evropskega razvojnega sklada uh, in eh, se ta sredstva uporabljajo znotraj Evropskega skrniškega sklada, niso v naskrižju s cilji Evropskega razvojnega sklada. In še nekaj, imamo sredstva znotraj Evropskega skrniškega sklada namenjena za Afriko. In če določena država članica lahko tukaj poseže na neomejen način, In lahko bi se tukaj vprašali, zakaj se določena država zanima bolj kot druge in kakšni so kriteriji za prispevke držav članic. In v nekaterih primerjih imamo zelo velike razlike v teh prispevkih. In če je to povezano z določenim mandatom, nadzorom ali kriteriji. v primeru, ko pride do velikih razlik v prispevkih, s kakšnim kriterijem je to povezano in če ima komisija kakršenkoli kriterij za omejevanje teh prispevkov, to lahko pripelje do neravnovesja v prisotnosti. Zato me zanima, kakšni so ti kriteriji. Hvala lepa za ta vprašanja. Glede eh, skrbniškega sklada, o tem smo razpravljali v okviru prejšnjega eh, proračuna in prišli smo do eh, podobnih zaključkov, kar zadeva nadzor na mejah in financiranje iz skrbniškega sklada. Naj poudarim, da naš skrbniški sklad pravzaprav ne financira nadzora na mejah v strogem pomenu te besede, gre bolj za upravljanje eh, meja. Eh, te dejavnosti bi radi podprli v številnih partnerskih državah. Vendar pa podpiramo Eh, tudi eh, boljše upravljanje meja. Eh, tukaj gre za mehkejše dejavnosti, ne pa za jedro nadzora na mejah. Govorim o vojaških dejavnostih, policijskih dejavnostih. Torej, vedno bi radi upoštevali kriterij, da se mora večina naših eh, dejavnosti v okviru skrbniškega sklada osredotočati na eh, razvojno pomoč. Ko govorimo o eh, dejanskem nadzoru na mejah, pa mislim, da bi morale države partnerice eh, sprejeti dogovor z državami članicami, ne pa z nami v okviru skrbniškega sklada, kaj ti zares mora eh, skrbniški sklad eh, upoštevati oziroma spoštovati to pravila. Ne smemo financirati vojaških eh, in obarožitvenih operacij. skušamo se izogniti, da bi to počeli s pomočjo našega skrbniškega sklada ali pa v okviru naših dejavnosti razvojnega sodelovanja. Kar zadeva udeležbo v skrbniškem skladu, na začetku je bil naš pristop eh, razmeroma eh, enoten, eh, namreč zahtevali smo od držav članic, da zagotovijo enak prispevek kot mi še prav posebej za sklad eh, za eh, pomoč Afriki, ampak ta splošen poziv ni naletel eh, na odprta ušesa pri državah članicah. tudi ko smo jih pozvali oziroma ko smo od njih zahtevali, da eh, enakopravno sodelujejo, smo prejeli pogosto odgovor, da tako ali tako sodelujejo v skrbniškem skladu. Kaj ti tukaj gre pravzaprav za njihova sredstva, ki so jih plačali v Evropski razvojni sklad v proračun? Torej sedaj imamo recimo temu tako boljši pristop Eh, ali pa želimo imeti boljši pristop, pa zares želimo koordinirati in, eh, in bolje določiti, kako bi lahko države članice pomagale, ne pri uplačilu v skrbniški sla, sklad, ampak k specifičnim, eh, bolj ciljno usmerjenim programom, ki jih imamo v okviru skrbniškega sklada, recimo eh, program, uh, in sicer uh, za migracije v Libiji, Čadu in tako naprej. Pomagamo pri prostovoljnem vračanju beguncev, ki so se znašli na teh območjih, ujeti na teh območjih in jim pomagamo pri integraciji v politično in družbeno življenje uh, v domovini. Ta specifičen program z specifično organizacijo in specifičnimi partnericami bi lahko morda uh, bil eh, bolje rešitev za udeležbo držav članic in temu je že tako. Morda bodo države članice tako bolj pripravljene na sodelovanje. Gre torej za konkretnejše sodelovanje pri bolj konkretnih programih, kar bi povečalo udeležbo držav članic. Ja, Hvala lepa. Ali poročevalka še enkrat želi besedo? Mogoče čisto na kratko. Naš cilj mora biti, da stopnjo napak, eh, ki eh, je sicer zdaj že boljša, znaša 3,3 odstotka, še znižamo. Potrebno je zagotoviti bolje spremljanje, eh, potem moramo zagotoviti boljša pravila za dodelitev sredstev. Hkrati pa moramo ohraniti prožnost, kot sem že dejala. Seveda pa se pojavljata dva velika izziva. In sicer eh, gre za finančne spremembe po letu 2020, ko bomo imeli nov večletni finančni ukvir. Eh, potem pa je tukaj tudi postkotunojski sporazum. Veliko dela nas še čaka in veliko prizadevanj bo potrebnih. To ni garažna, gospod komisar, ampak zgolj prijazna napoved. Hvala lepa. Sedaj pa naslednja točka. Gre za izmenjavo mnen eh, z EIB eh, in sicer eh, o splošnem proračunu EU 98.11. ERS. Gospod Lacaroli. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dobro jutro, dame in gospodje. Naj se vam eh, najprej zahvalim, eh, da ste nas danes povabili k vam, eh, da vam predstavim pregled dejavnosti banke v regiji RS. Naj predvsem sporočim, kaj je banka dosegla v letu 2016. Naša temeljna prioriteta v regiji je. Yeah oziroma naše temeljne prioritete eh, v eh, regiji so razvoj zasebnega sektorja, razvoj eh, trajnostne infrastrukture, boj proti podnebnim spremembam. Na 35 odstotkov smo dvignili posojila oziroma jih nameravamo dvigniti do leta 2020, regionalna integracija in tako naprej. to je povezano tudi eh, z našim splošnim ciljem eh, zmanjšanja revščine. Za posem kvantitativnega vidika so bile dejavnosti razmeroma stabilne. Če jih primerjamo z letom 2015, prišlo je do nekakšnega znižanja podpisov eh, in eh, sicer iz 136 eh, v letu 2015 na predvsej nižjo številko v letu 2016, ampak odobritve so se povečale z 1,05 milijarde na 1,3 milijarde v letih 2015 in 2016. 947 milijonov uh, je znašala razpršenost v preteklem letu v primerjavi z nekaj več kot 500 milijoni v, preteklem, v, v letu 2015. Če si ogledamo portfel operacij, ki jih podpiramo, potem lahko vidite, da se je obseg posameznih projektov zmanjšal in to pomeni tudi, da uh, se je da je število projektov uh, ostalo približno enako, 29 je bilo teh projektov uh, in uh, te smo financirali tako z lastnimi uh, sredstvi ali pa z sredstvi uh, EF, kar se je najbolj spremenilo, uh, je uporaba uh, ovojnice eh, za eh, dosego ciljev in za to ovojnico smo podpirali več projektov v preteklem letu. Lahko se spomnite, da je bil ta instrument vzpostavljen leta 2014. Eh, Zakaj smo to vojnico tokrat uporabljali v večji meri kot v preteklosti? To je pomenjeno, to je povezano z migracijskim svežnjem, ki ga je eh, banka spostavila leta 2016. In to kaže eh, na eh, prožnost. Ta svežen skuša nasloviti vrzeli, ki so nastale pri migracijah, predvsem v podsaharski eh, Afriki. Tukaj gre za 300 milijonov dodatnih sredstev um, z sredstvi uh, iz eh, te posebne ovojnice. Torej gre za povezavo sredstev. Uh, sredstev, ki jih zagotavljajo države članice iz proračuna, z sredstvi vojnice finančnega vpliva. In namenili smo 500 milijonov uh, za uh, dejavnosti javne uprave, ki se osredotočajo na uh, migracije. Uh, ta Eh, svežen je že v veljavi in pojavljajo se velike možnosti, predvsem pri eh, temeljnih dejavnostih in pri osredotočanju na tiste države, ki so eh, izvor migracij. Podpisali smo že različne projekte in naj jih omenim le nekaj, tako da boste razumeli, kaj se dogaja. Najprej razširitev telekomunikacijskega omrežja v Kamerunu in pa Demokratični republiki Kongo. To je projekt, ki naj bi izboljšal eh, dostop eh, do telefonskih storitev eh, za prebivalce eh, teh dveh držav. Tukaj gre eh, za uporabo inovativnih rešitev, kot recimo sončne energije. 300 milijonov ljudi tukaj še nima dostopa do zelo osnovne mobilne tehnologije. Druga pobuda, ki bi jo rad omenil, pa je je eh, pobuda za Afriko v eh, sodelovanju z Razvojno banko eh, in sicer gre za pomoč v vrednosti stotih milijonov. Tukaj gre za kapital, s katerim želimo podpreti visokotehnološka podjetja v podsaharski Afriki. Gre za obetajoča podjetja hkrati pa si prizadevamo tudi na izgraditvi zmogljivosti. Potem je tukaj projekt eh, v Senegalu. Eh, to je eh, zelo pomemben projekt, ki se osredotoča na proizvodnjo riža in pa na skladiščenje riža v državi, ki še zmeraj uvaža 80 odstotkov riža, ki je ključno živilo v prehrani prebivalcev. Lansko leto eh, smo razpravljali o dejavnostih banke v eh, Karibskem otočju, kaj je banka počela leta 2016. Vzpostavili eh, smo poseben instrument za finančni vpliv in podpisali smo sporazum z Jamajko in pa Dominikansko republiko za mikrofinanciranje to bo koristilo več kot 100 eh, tisoč eh, ljudem, eh, ki jim bomo zagotovili zelo majhna posajila in to bo pomagalo pri razvoju teh dveh držav. Potem smo namenili 1,4 milijona za francoska čezmorska območja, recimo za francosko Polinezijo ko gre za pomoč eh, gospodarstvenikom eh, v eh, tem otočju. Potem pa preglejmo še nekaj drugih številk. kar zadeva podpise v preteklem letu, jih je bilo 254 namenjenih finančnemu sektorju in predvsem majhnim in srednje velikim podjetjem. 44 milijonov evrov pa je bilo namenjenih makrofinančnim inštitucijam. Banka je vložila 56 milijonov evrov v pet eh, različnih kapitalskih skladov in mislimo, da bo to prispevalo k spostavitvi več kot 2000 eh, delovnih mest. Kar zadeva naša lasna sredstva s katerimi lahko prav tako delujemo v regijah. Eh, smo podprli velike projekte eh, za zagotavljanje temeljnih storitev in pa preživetje. sto milijonov eh, karibskemu območju, da bi zagotovili boljšo oskrbo z električno energijo. Eh, potem je bilo tukaj nekaj pomembnih projektov v Senegalu in pa na Madagaskarju eh, in sicer eh, na področju vodovskrbe. Potem pa preden zaključim, naj podam še nekaj splošnih propomp. Dovolite, da vam povem, da si Evropska investicijska banka nenehno prispeva, da bi izboljšala vpliv svojih eh, operacij. To počnemo z spremljanjem rezultatov oziroma pričakovanih rezultatov različnih projektov. Lani smo to storili z podpisom eh, novih partnerstv. Na ta način želimo poglobiti naše razumevanje o rezultatih. Eh, in uh, deset raziskovalcev bo vodilo raziskavo uh, za regijo AKP in prepričan sem, da bomo na ta način lahko ukrepili našo učinkovitost in da bomo tako lažje izpolnili svoj mandat. Druga točka pa je, da smo za svojimi dejavnostmi skušali ukrepiti uh, našo funkcijo dopolnjevanja, usklajevanja in tako naprej. To velja predvsem v regiji AKP in o tem se bomo še pogovarjali na vrhu za Afriko v Abidžanu. Zadnja točka. Odbor je prerazpravljal o kotunovskem sporazumu in o obdobju po tem sporazumu. Ali želimo novo partnerstvo z državami AKP tudi po obdobju 2020? Evropska investicijska banka si želi sodelovati pri pogovorih o prihodnji obliki partnerstva. Eh, želimo uspešen instrument eh, spodbujanja zasebnega sektorja v tej regiji. Prepričani smo, da je instrument zagotavljanja finančne pomoči eh, zelo prožen instrument, ki se tudi razvija in ga ni potrebno Eh, dodatno eh, dopolnjevati z novimi finančnimi instrumenti, uporablja obstoječe proračunske postavke. In če si danes ogledamo vzvod eh, tega instrumenta, potem lahko vidimo, da smo od leta 2003 za en evro podprli za 9 evrov vlakanj. In ta vzvod se bo najbrž še povečal za ponovno uporabo sredstev, tako da bi do leta 2025 imeli vzvod 1 proti 15. Dobro. Prožnost tega instrumenta nam omogoča zares dolgo perspektivo financiranja te regije in pa razvoj eh, dolgoročnih politik. Najlepša hvala. Mislim, da bom s tem zaključil, če so kakšno vprašanje, pa bom na nje z veseljem odgovoril. Najlepša hvala, sedaj pa dobi besedo poročevalka. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se predstavniku Evropske investicijske banke. 1 proti 9 finančni vzvod eh, že kaže, kako zelo pomembne so dejavnosti Evropske investicijske banke, še prav posebej v povezavi z skladom. EIB eh, je odgovorna za dodelitev 2,5 milijarde eh, sredstev, to je 8 odstotkov celotnega sklada. In če 8 odstotkov eh, teh sredstev uporabimo z čim nižjo stopnjo napak, izhajam iz tega, da je stopna napak pri teh projektih nižja, eh, bi nam to eh, omogočilo zmanjšati tudi splošno stopno napak, eh, ki jo je kritiziralo Evropsko računsko sodišče in ki trenutno znaša 3,3 odstotka. EIB ima pri tem zelo pomembno ulogo. Zelo pomembno pa je tudi sodelovanje z Afriško razvojno banko omenjen je eh, bil konkreten projekt pobuda Boost Africa eh, in eh, ta kaže, da eh, lahko zelo dobro sodelujemo eh, tudi z Afriško razvojno eh, banko in da lahko na ta način eh, ciljno us, uporabimo svoja sredstva. Zmanjšanje revščine je seveda temeljni cilj. Eh, potem pa sledijo trije podcilji izboljšanje zasebnega sektorja, infrastrukturnih projektov in pa boj proti podnebnim spremembam. Vsi ti podcilji so neposredno povezani z eh, cilji Evropske unije in ti cilji pomagajo tudi državam prejemnicam pomoči, eh, da se eh, kar najbolje soočijo z novimi izzivi. Navedli ste nekaj konkretnih primerov, ki so izjemno pomembni, eh, namreč nadgraditev eh, oziroma razširitev telekomunikacijskega omrežja, še prav posebej v podržalskih območjih v Kamerunu ali pa mikrofinančni instrumenti na Jamajke ali pa Dominikanski republiki tudi to so instrumenti, ki so politično pomembni ne le v boju proti revščini, ampak tudi v boju eh, proti vzrokom za migracije. Umenili ste eh, tudi Migracijsko banko AKP in eh, dodali ste, da je ovojnica za finančni vpliv dosegla dobre rezultate. Upam, da se bo Eh, ta odstotek še povečal, 300 eh, milijonov dodatnih sredstev, to je zares eh, pomemben prispevek, to je torej ključen instrument za zmanjšanje pritiska v obliki migracij. In če lahko zagotovite še tako visok finančni vzvod, potem bodo sredstva zares dobro uporabljena v sodelovanju seveda eh, z eh, Evropsko investicijsko banko in mogoče bi morali razmišljati o tem, razmisliti o tem, da bi ta sredstva še povišali eh, v prihodnem proračunskem obdobju. Kolega Celer. Ja, ja, Najlepša hvala za letno poročilo. Vsebuje zelo nekaj zanimivih eh, projektov, ki jih financira Evropska investicijska banka. Omenili ste 30 milijonov evrov za vlado v Malaviju, zato da bi omogočili zmogljivosti za skladiščenje kmetijskih proizvodov, kar je zelo pomembno v primeru naravnih katastrof. Vemo pa tudi, da je vlada v Malavijo ena najbolj skorumpiranih v tej regiji. Kako lahko zajamčite, da bo teh 30 milijonov res uporabljenih za to pomembno naložbo in kdo je za to v Malaviju pristojen? Pri drugih primerjih v Afriki smo namreč do, se doživeli, da so ustvarili takšne zmogljivosti, vendar pa da standardi niso bili dovolj eh, visoki. Še sama sem prosila za besedo, želila bi vprašati glede finančnih vzhodov od 1 do 9 iz katerih finančnih inštitucij prihajajo ta sredstva, če to financirajo javne inštitucije ali zasebne banke. To je prvo vprašanje. In še drugo vprašanje, kako izberete projekte po kakšnih kriterijih in merilih? Imate kakšen seznam, kako dolg je ta seznam, imate čakalni seznam. Lahko še kaj več poveste o tem? Še kolegica Ajala Sender je posebej za besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila za predstavitev Evropske investicijske banke glede teh projektov, ki so zelo pomenili za naše delo. V okviru razprav z Evropsko investicijsko banko in razvojnimi projekti smo ugotovili, da je nekaj težavnih vprašanj, zaradi katerih smo tudi odprli Eurosredozemsko banko v Tuniziji. In tukaj smo dobili podporo. Evropske unije. In problem pri Evropski investicijski banki je bil vedno ta, da je bila banka inštrument, ki je zelo dobro deloval v primeru večjih projektov, ko je šlo za obsežne infrastrukture, za obsežne storitve pri mikrofinanciranju, kjer še posebej potrebujemo podporo za skupine, ki se soočajo z večjimi težavami, kot so ženske, ki potrebujejo mikrofinančna posojila za svoje potrebe pri svojem eh, majhnem vrtu, pri uh, Eh, izdelavi obrtnih izdelkov. Pri takšnih primerjih pa smo naleteli na velike težave. Po razpravi smo potem sklenili zaključek, da Evropska investicijska banka potrebuje posebne službe za mikrofinanciranje. Dobili smo seznam podpisanih eh, pogodb za to obdobje in vse inštrumente za kredite za to obdobje. Sem zaskrbljena zaradi tega, ker je bilo podpisanih veliko pogodb in govorim o obdobju leta 2004-2006. V primerih, ko so bila sredstva že dodeljena in ko je prišlo do izvajanja, pa imamo ogromno stolpcev povezanih z financiranjem v državah, kjer je znesek enak nič, čeprav je bila pogodba podpisana in do izvajanja ni prišlo. Zanima me, zakaj je prišel do tega za obdobje 2003 do 2006, kaj se je zgodilo in na kakšen način želite to popraviti. Kaj ti ravno s temi mikrofinančnimi posojili omogočimo, da družine in mladi, ki so manj vidni v teh regijah, dobijo možnost za preživetje. S takšnim mikrogospodarstvom ustvarjamo bazo in temelje za afriško družbo. Zanima me, kako boste rešili eh, te primere, ko ni prišlo do izvajanja projektov. Hvala. Gospod Lacaroli. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Naj odgovorim na vaše vprašanja. Mogoče bi lahko začeli z, s tem, da gre za obnovljive inštrumente. Vemo, da lahko te tokove ponovno uporabimo in da lahko prenesemo približno 800 milijonov evrov v prihodnost, tudi po letu 2020, ne da bi bilo treba spreminjati evropske proračune. To je zelo pomembno. In še kmetijski sektor. To je področje, kjer smo skušali storiti še več. Če se pogledate realnost v določenih državah, vidite, kako eh, zelo prekarna je situacija, v nekaterih državah morajo uvožiti, uvoziti kar 80 odstotkov riža. Tukaj je mikrofinanciranje zelo pomembno. To je področje, kjer bo banka skušala storiti več. Tudi v okviru sveta za migracije imamo več operacij in o tem bomo poročali, ko bo prišlo do podpisov. In še zasebni kapital. Tudi tukaj je banka ukrepala v okviru učinka finančnih svežnjev. Ko sem omenil 56 milijonov novih obvez za naložbe v teh eh, skladih zasebnega kapitala. Vidite, da je to zelo pomemben napredek na tem področju. Ta sredstva ne pokrivajo vseh potreb naložbenih podjetij. Ravno tako, kot mi ne pokrivamo 100 odstotno vseh potreb. Imamo sklade, kjer imamo glavnega naložbenika in zelo pomembno je, da drugi naložbeniki vidijo, da imajo zelo znanega, zanesljivega naložbenika, potem pregledamo politiko, ugotovimo, če so pomembna načela spoštovana, potem pa moramo pritegniti še druge akterje in to je najpomembnejša eh, ideja pri tem in to je, da pritegnemo zasebni sektor sam sklad zasebnega kapitala financira projekte in to bo potekalo usporedno z drugimi viri financiranja. Torej želimo premostiti vrzeli in s finančnim sektorjem pomagati pri podpiranju dolgoročnega razvoja. V naslednjih letih bi radi videli razvoj na področju določenih poklicev, kot eh, so um, odvetniki, inženir in tako dalje. Kako izberemo projekte? Zato imamo lastne postopke, ko gre za selekcijo izvajalcev in ko gre za izbor projektov. Opravljamo tudi nadzor in preverjanja, istočasno pa pregledujemo tudi projekte. In na to ne gledamo samo z finančnega vidika, torej v smislu, da če je izvajalec eh, zmožen povrniti našo naložbo, ampak pogledamo tudi gospodarski vidik projekta. Je projekt dober, bo prinesel neposreden učinek, bo prispeval k razvoju gospodarstva v tej državi in k odpravljanju revščine. Zelo veliko pomembnosti posvečamo takšnim um, vidikom projektov. Dobili smo tudi veliko um, pripomp organov pristojnih organov za to, da bi lahko vnaprej predvidevali pričakovan učinek in rezultate in to potem primirjali z dosežki na terenu. To je zelo dobra priložnost za to, da se kaj naučimo, da nismo znali predvideti učinka projekta ali pa da vzpostavimo dialog z izvajalci in da si prizadevamo k doseganju ciljev, ki smo jih skušali doseči. Mikrofinanciranje je zelo pomembno področje. To podpiramo v okviru snež, svežnja učinkovitega financiranja. te finančne inštitucije so zelo mlade, veliko jih ni zakonsko prijavljenih niti urejenih. Sodelujemo s podjetniki na terenu. Lansko leto smo za to namenili 44 milijonov. In tukaj gre za zelo majhne zneske. Časi gre za 20 tisoč ali celo manj. In ta sredstva smo porazdelili med več projektov. Vse ta sredstva vrnejo. Včasih, včasih je treba zagotoviti, da izobrazimo našega sogovornika in partnerja. Zato nudimo tudi tehnično svetovanje, če želimo podjetje, da se podjetje razvije v eh, mikrofinančno inštitucijo, jim nudimo pomoč in jih izobrazimo. Imamo veliko spodbudnih znakov. In lani smo dosegli milijardo evrov. Prejšnje leto je bilo malce več kot 500 milijonov. To pomeni zelo velik napredek. To zahteva svoj čas. Tudi zaradi tega, ker eh, naša posojila povežemo z pogoji in zagotoviti moramo, hm, da naša posojila dosežejo želen učinek. Vendar pa smo videli velik napredek na terenu in to je zelo spodbudno. po mojem mnenju je problem v tem, da nam ne razložite, zakaj pri nekaterih posojilih, ki so še odprta od leta 2003, ni nobenega rezultata. Rada bi vedela, zakaj je do tega prišlo in na kakšen način bo banka spremenila svoj pristop zelo dobro je, da imate tehnično svetovanje, vendar pa imamo zelo veliko izkušenj um, v Španiji, naprimer, in to ni zelo težko izvesti. Ne moremo enako obravnavati osebe, ki pride lepo majhno posojilo, kot če gre za banko Santander. Zanima me, kakšne kriterije uporabljate pri tem in kako lahko rešimo težavo podpisanih pogodb in 14 let kasneje ni nobene rešitve oziroma rezultata kaj bo storila banka, ne glede dobrih namenov, ampak glede teh konkretnih primerov, ko gre za podpisane pogodbe v okviru mikrofinanciranja rezultatov pa ni. Tukaj namreč piše nič nič. Zanima me, kaj se je tukaj zgodilo in kako boste to rešili. I think, yeah, it, Najlepša hvala za vprašanje. Razumem vaše vprašanje. Pristop, ki smo ga zauzeli, je, da ne podpiramo samo novih podjetij. V preteklosti smo bolj podpirali zasebni sektor preko bank. Banke upravljajo odlično delo, vendar pa v to niso vključeni vsi segmenti prebivalstva. Kot naprimer mikrofinanciranje. Odločili smo se, da gremo dlje. In ko odločite, da greste dlje, morate sodelovati z partnerji, ki še niso vzpostavljeni in nimajo in ne delujejo v kontekstu kot um, druge že. Uh, ustaljene banke, ki imajo veliko kapitala. In res je, v tem primeru imamo dosti več dela, ko se z njimi pogovarjam, da jim razložimo, kaj želimo, kaj od njih pričakujemo, eh, tudi glede standardov in poročanja. To je zapisano in določeno v pogodbi. Tem morajo biti kos in zato jih tudi izbiramo po teh merilih. Lažje je posoditi že petič isti inštituciji in odobrite posojilo na podlagi dobrega poslovanja. Vendar pa morate vedeti tudi, kaj storiti, ko imate novega partnerja. In pri mikrofinanciranju dosti krat gre za nove partnerje in to zahteva svoj čas. Seveda bi radi videli da lahko takoj potrdimo posojila in sredstva. Vendar pa moramo priznati, da te inštitucije zahtevajo svoj čas, vendar pa je ta čas potreben in potrebujemo tudi čas za to, da ocenimo kakovost prošnje za posojilo in veliko krat gre za podjetje, kjer nimajo letnega zaključnega računa. Razumeti moramo, zakaj gre pri takšnih poslih in kaj želimo doseči. To seveda zahteva svoj čas. Tukaj nimam vseh številk, ko gre za mikrofinanciranje, vendar pa gre za zelo majhen delček v primerjavi z našim običajnim delovanjem. Gre za zelo naporno delo, vendar pa se splača. S tem namreč podpiramo eh, revnejše skupnosti v teh regijah. Najlepša hvala. Lahko vprašate, oziroma odgovorite tudi na drugo vprašanje, prosim. In Malawi. The leverage. ko gre za vzvode. Vzvodi pri individualnih operacijah, torej, ko gre za zasebni kapital. Uh mhm. -huh. Torej, ko gre za sklad ponavadi pokrivamo 20-25 odstotkov kapitalskih virov. Velikokrat imamo primere, ko smo lahko proaktivno udeleženi, kjer sodelujemo pri upravljanju sklada zasebnega kapitala, vendar pa želimo pritegniti druge naložbenike. Torej, če mi pokrijemo 20-30 odstotkov, moramo potem pritegniti še 70 odstotkov sredstev za določeno naložbo. Torej, 1 proti 9, 1 evro iz banke in 9 evrov drugod gre za javna sredstva ali zasebna sredstva. To me zanima. Torej, gre za oboje. Mi podpiramo projekt in ne pokrivamo celote potreb, ostalo pridejo zasebnih naložbenikov bank in tako dalje. Zato imamo ta multiplikator. Vendar pa tudi znova uporabimo sredstva. Ko pride do povratka naložbe, ta sredstva znova uložimo. Sedaj smo dosegli 6 milijard odobrenih sredstev do leta 2020 po 10. Ravno zaradi tega, ker ponovno uporabljamo sredstva, torej, ko dobimo povratna sredstva, jih ponovno uložimo. In tako lahko dosežemo približno 800 milijonov letnih obvez in zato nimamo potrebe potem, da bi zaprosili za dodatna sredstva iz Evropske unije. In koliko od teh virov prihaja iz zasebnega sektorja, lahko kaj več poveste. Naša kritika ponavadi do finančnih inštrumentov je, da se vedno zahteva javna sredstva. Zanima me, koliko pritegnemo sredstev iz zasebnega sektorja. Nimam natančnih eh, številk, vendar pa, ko gre za primer 1 proti 9, manj kot pol prihaja iz ponovne uporabe. Torej, štirikrat, petkrat več je sredstev iz drugih virov. To morate potem razdeliti na dva dela. Mi damo en evro, ostali pa dodajo štiri evre. Potem pa imamo nova, nove, nova področja, kjer potem ta sredstva ponovno uporabimo. V redu. Ko boste dobili konkretne številke, nam jih prosim pisno sporočite. To nas zelo zanima. Najlepša hvala. Gospod eh, Celer vam je zastavil vprašanje glede Malavija. Specific question related projects. Thank you. Um, on the Malawi glede projekta skladiščena kmetijskih pridelkov v Malaviju. Gre za projekt, ki je pokrit iz zasebnih sredstev in to nadzorujemo tudi v skupini naših strokovnjakov za to področje. Gre za operacijo, s katero želimo pritegniti zasebna sredstva in s tem želimo pokriti vrzeli ne samo v Malaviju, ampak tudi v drugih državah. Zaprosili smo še druge države AKP, da to tudi uvedejo, kajti eh, to omogoča zelo zanimive zasebne naložbe, poleg prehrambene verige. Želim vam veliko uspeha. To vprašanje ni novo v Malaviju, da se je zgodilo, da tisti, ki so izvajali projekt, niso želeli plačati podkupnin in zato jim ni uspelo. Upam, da bo pri drugih drugače. V Afriki prihaja do težave, da imajo presežek eh, pridelkov, ne skladiščijo in ko pa pride do pomankanja, nimajo ničesar, s čimer bi odpravili težavo lakote. Lahko še vprašam, kako vi nadzorujete trajnostnost in vzdržnost projektov? Imate kakšen sistematičen monitoring, nadzor? in da upamo, da dosežemo čim boljše rezultate. Še gospa Kapel. Še dodatno vprašanje glede na to, da imamo malo časa. Danes smo slišali, da je prišlo do 36 odstotnega porasta izdatkov v letu 2016 in zanima me, zakaj. Če imate kakšen primer za to? Um, on the monitoring, no, we Glede nadzorovanja. Preden začnemo s projektom, opravimo skrbni pregled. Imamo um, ekipo, ki preveri izvajalca. Um, razpravljamo o projektu, ga odobrimo in sredstva so namenjena za izgradnjo tega projekta, kar je natančno opredeljeno in to potem nazorujemo, če gre za resnično ta projekt, ki smo ga odobrili. To opravljamo redno zaradi tega, ker imamo pravico, ki izhaja iz pogodbe, da lahko obiščemo na terenu gradbišče in že prej sem omenil upravljanje z pričakovanimi, pričakovanimi rezultati, kjer imamo razpredelnico rezultatov, kjer merimo dosežene rezultate in učinek določenega projekta. To potem primerjamo z pričakovanimi rezultati. To nadzorujemo. To bi lahko opravili tudi na letni ravni, da bi izdali poročilo, kjer eh, bi bilo zapisano stanje, kjer bi zapisali zaključke in tudi rezultate in tudi sklepe, ki smo jih lahko potegnili iz procesa. In še nekaj glede izdatkov. Na to bo odgovorila kolegica. Najlepša hvala. Nadzorujemo rezultate. Do treh let po zaključku projekta. In potem še kasneje preverjamo in izmerimo rezultate določenega projekta. Zato je pomembno, da imamo ta dolgoročni pristop tudi po koncu projekta. In še grede izdatkov, gre za strategijo, ko gre za finančno posredovanje. Vse, kar je povezano z dostopom do mikrofinančnih posojil, bi radi povečali dosežen učinek in to lahko storimo samo takrat, ko sredstva pridejo do končnega koristnika. Zato imajo naši sektorski sodelavci pristop, po katerem, ko ocenjujejo novo linijo posojila, preučijo v trenutku podpisa projekta in da zagotovijo, da bo prišlo do izplačila čim prej. Včasih je to mogoče ob podpisu ali vsaj leto dni zatem. Če si pogledate razvoj našega dela, vidite, da smo dosegli večjo stopnjo izplačil. To pomeni, da podpisa ni, če nismo prepričani, da bo resnično prišlo do izplačila končnemu koristniku v kratkem obdobju. Danke schön. Weitere... Najlepša hvala. Nihče več se ni prijavil k besedi. Želi še pročevalka kaj dodati? Mislim, da smo tukaj že vse izrekli. Rada bi se zahvalila predstavnikom Evropske investicijske banke in veselim se že nadaljnega sodelovanja. Lepša hvala. Tudi sama bi se vam rada zahvalila. Upam, da bomo dobili dodatne odgovore v pisni obliki. Želela sem dati besedo še komisiji. Se opravičujem, gospa Latore, pozabila sem na vas. Mm, dobro jutro. Ti naložbeni instrumenti so zelo pomembni za podporo v zasebnem sektorju v tej državah. Komisija se je posvetovala glede tega instrumenta in poskušala sodelovati z Evropsko investicijsko banko, da bi zagotovila usklajenost razvojne strategije in ciljev ter dopolnilnosti z našimi ukrepi. Skladno seveda s cilji, ki so bili sprejeti v sodelovanju s partnerskimi državami. Po priporočilih o izumestne ocene pri tem instrumentu leta 2010 Smo storili kar veliko, da bi povečali dopolnilost med projekti, ki se financirajo iz EIB in komisije. Komisija spodbuja EIB, da poveča trud za to, da bi imeli več nadzora pri teh operacijah, da bi preučili posledice tega instrumenta skladno z naložbami priporočili Evropske platforme v zunanjem sodelovanju. Komisija spodbuja EIB naj stori več za to, da bi lahko povečali dodatna sredstva pri teh operacijah, da bi več porabljali instrumente tveganega kapitala, s tem bi lahko povečali financiranje v zasebnem sektorju. Pri načrtih programov imamo tudi smernice in programskem obdobju med leti 2014 in 2020. To smo posredovali EIB, imamo pa tudi koordinacijo med Evropsko komisijo in EIB. To so ene izmed naših vodilnih načel v teh dvostranskih regionalnih programih pomoči. Pozdravljamo povečanje financiranja v tej ovojnici, kot je to napovedala EIB pri zadnjem programu in naj rečem še nekaj. V okviru Evropskega zunanjega naložbenega načrta, ki smo ga sprejeli in ga razvijamo, v Evropski komisiji želimo povečati naše dejavnosti blendinga zato, da bi imeli celo 44 dodatnih milijard evrov za Afriko v sosedstvu do leta 2020. Cilj tega zunanjega naložbega načrta pa je dvojni, da bi prispevali k razvojnim ciljem OZN-a in EU, s tem pa naj bi reševali tudi nekaj glavnih virov nezakonitih migracij. AB e sodeluje s partnerskimi državami, mi tudi sodelujemo tesno z AB, e so tudi v strateškem odboru To lahko omogoči kohezijo med različnimi instrumenti EU, seveda s prispevanjem k izvajanju evropskih strateških ciljev. Hvala lepa. Najlepša hvala. Mislim, da moramo vprašanje sodelovanja obravnavati. Drugič, najlepša hvala, da ste prišli, da ste sodelovali v razpravi za predstavitev. Sedaj smo prišli na zadnjo točko na dnevnem redu. Gre za 15. točko na dnevnem redu. Gre za izvajanje direktive o pitni vodi v Bolgariji, na Mačarskem in v Romuniji pozdravljam predstavnika računskega sodišča Đorđa Pufana. Izvolite. Bonjour, merci. Euh. Lepo zdrav, hvala lepa, gospa predsednica. Lepo zdrav, gospe in gospodje. Danes bom predstavil naše poročilo. Ščitenje zdravja državljanov Evropske unije na področju kakovosti in dostopa do vode je bil eden izmed bistvenih elementov politike Evropske unije v zadnjih letih. Pri tej politiki gre za ščitenje zdravja državljanov, s tem pa naj bi reševali tudi negativne posledice onesnaženja vode. Za uporabnike direktiva o pitni vodi določa evropske standarde za pitno vodo za ljudi. Objavili naj bi tudi poročilo pitne vode, ki je namenjena za ljudi in to naj bi objavljali vsake tri leta. Vsi instrumenti glede pitne vode naj bi bili na voljo potrošnikom. Pri naši reviziji smo bili osredotočeni na izvajanje direktive o pitni vodi. Preučili smo, če so bile zahteve res spoštovane in eh, če so izbrani financirani projekti iz eh, kohezijskih in regionalnih skladov res učinkovito izboljšali kakovost pitne vode in dostop do dobave. Preučili smo tudi, če so ta finančna sredstva sploh dovolj, zato da bi ohranili vzdrževanje in trajnost infrastruktur za distribucijo pitne vode kot se to financira iz Evropske unije. Osredotočili smo se na tiste države članice v tej reviziji, ki so se pridružili Evropske unije leta 2004 in pozneje. Bolgarija, Mačarska in Romunija so bile izbrane države. Tri države, ki predstavljajo približno 50 odstotkov sredstev, ki jih prejmejo za izvajanje direktive o pitni vodi, pridružile pa so se Evropski uniji po letu 2004. Na splošni sklepi naše revizije so pokazali, da se je kakovost pitne vode znatno izboljšala v teh zadnjih letih. Komisija je natančno spremljala izvajanje direktive. Od leta 2006 smo videli, kako se je to prenašalo v nacionalne zakonodaje v teh treh državah. Te države smo obiskali, preučili in vse je bilo skladno z zahtevami. Ampak istočasno pa smo odkrili kar nekaj vrzeli pri nadzoru in izvajanju tega poročila v treh obiskanih državah. Smo ugotovili, da niso bili nadzorovani vsi vidiki iz te direktive. Tako je bilo tudi pri naših projektih, ki smo jih pročili v teh zadnjih letih države zamujajo glede obveščanja o tem, kar eh, komisija ocenjuje pri izvanju te direktive. Države članice morajo zagotoviti pošiljanje ustreznih informacij in posodabljanje vseh informacij o pitni vodi, kar je pač namenjeno za ljudi, za potrošnike. To mora biti na voljo v treh obiskanih državah. Smo ugotovili, da so bile zahteve pravilno prenešene v nacionalno zakonodajo ampak te prakse, ki so na voljo za potrošnike, vse te informacije se močno razlikujejo. Informacije namreč niso sistematično na voljo za državljane in potrošnike in to prinaša težave. Vse države članice morajo to pravčevati, kajti to lahko negativno vpliva na njihovo izgubo pitne vode. Do tega lahko pride zaradi slabo delujočih distribucijskih sistemov, ki jih je treba obnoviti. Vidimo, da 20 odstotkov pitne vode izgubimo v teh distribucijskih kanalih, ki niso uspešni. Tu lahko zraste celo do 60 odstotkov nacionalni veri mora biti na voljo, zato da bi zagotovili zadostno raven naložb dolgoročno in da bi ohranjali infrastrukture prav zaradi financiranja Evropske unije. Finančna pomoč Evropske unije ne more nadomestiti javne izdatke v neki državi na splošno, so te obiskane države počrpale 3,7 milijard evrov v tem programskem obdobju med leti 2014 in 2020. Ško 6 milijard evrov naj bi namenili pokrivanju njihovih finančnih potreb do leta 2020. To pa seveda ne pomeni, da to pokriva vse potrebne naložbe. Vse ne bo izvedeno, zlasti v Romuniji in Bolgariji. Naši sklepi kažejo, da moramo z nekaterimi priporočili izboljšati situacijo tam. Hvala lepa. You know, Hvala lepa vam, gospod Pufan. Mislim, da je to zelo zanimivo revizijsko poročilo, ni omejeno le na številke. Pri tem poročilu gre res za to, da bi odkrili vrzeli pri izvajanju te direktive. Zdaj bom nadaljevala v nemščini, govorila bom imenu gospoda Štehovskega, ki je moral iti na glasovanje v drugi odbor v imenu eh, odbora za proračunski nadzor bi se rada zahvalila računskemu sodišču za zares obsežno eh, revizijo tega področja in rada bi vam prebrala priporočila eh, v zvezi z izvajanjem direktive o pitni vodi. Eh, potrebni boljši nadzor z strani Evropske komisije, potrebne so eh, boljše informacije. Nažalost, države članice niso eh, oziroma nimajo obveze, da poročajo o majhnih vodnih rezervatih, vendar pa mislim, da bi bile to vrstne informacije potrebne. Zelo jasno ste pokazali z eh, svojo revizijo, eh, da eh, je pomemben vidik pri tem tudi skrb za zdravje. Ne vem, ali je bilo to pri Bolgariji. V primeru Bolgarije so bile najdene različne nevarne spojine v vodi, med njimi recimo živo srebro in zato ne moremo reči, da je vse vseeno. Potem je tukaj vprašanje trajnostne infrastrukture. Poročevali smo meni, da je to izjemno pomembno, pa tudi uh, vključitev eh, državljanov uh, v uh, vzdrževanje te infrastrukture, torej te projektu ne more plačevati zgolj Evropska unija, ampak tudi tisti, ki imajo zaradi tega koristi in poleg tega je potrebno zagotoviti dostop do uh, vode za vse, uh, torej moramo zagotoviti priključke tudi za tiste, ki si jih sami ne morejo privoščiti. Priporočila poročevalca se seveda osredotočajo na eh, priporočila Evropskega računskega sodišča. Uh, Poleg tega pa je tukaj nekaj vprašanj za komisijo, zakaj ne razpravljate o zaščiti majhnih vodnih rezervatov. Eh, rok v Romuniji je več kot 13 mesecev, zakaj je prišlo do takšne zamude, kaj je k temu prispevalo in pa vprašanje finančne podpore iz eh, evropskega proračuna. ta, to financiranje ne more nadomestiti eh, nacionalnega eh, financiranja oziroma prispevka iz nacionalnega proračuna, gre za tako imenovano dodano vrednost. Rada bi dala besedo Kimusiji in potem računskemu sodišču, gospod Wakenhof, eh, direktor generalne direkcije za okolje oziroma vedi direktor. Eh. Hvala, predsedujoča, hvala za to predstavitev. Predamo še na specifično vprašanje, bi se rad nasplošno odzval na poročilo. Naj podarim, da je to po našem mnenju zelo korisno poročilo. Številni vidiki pri izvajanju direktive o pitni vodi so bili seveda ugotovljeni na sodišču, da je pitna voda v Evropski uniji visoko kakovostna in ja, seveda tu gre tudi za pročitev trih držav. No, potem pa imamo tudi druge vprašanja, ki jih je sodišče izpostavilo. Gre za bolj tehnične vedike, gre za pogostost nadzora ozorcev, gre za informacije potrošnikom. In to je običajno znotraj nacionalnih pristojnosti držav članic, ampak na to se bom vrnil, ko bom obrazložil, kaj mi počnemo glede tega. Sodišče je reklo, da imamo tudi druge pomankljivosti, pomankanje vode je bilo omenjeno, potem poročanje o manjših zalogah vode, to, kar ste vi omenili, predsedojoča, proaktivne informacije za potrošnike so tudi tu in to je izven sedanjega področja uporabe direktive o vodi. Ampak seveda smo sedaj v takšni fazi, kjer je tudi komisija preučila nekatere vidike. Mi gremo sedaj skozi zelo temeljit proces pregleda. Kot veste, bo direktiva o pitni vodi predmet novega predloga. Ta bo sprejet pred koncem leta. To imamo tudi v delovnem programu komisije za letošnje leto in v tem kontekstu moram ustrajati na tem, da je poročilo, sodišče poročilo, ki prihaja v pravem času. To je povezano z našo analizo in številni vidiki vaše analize so bili upoštevani pri našem delu. Zelo smo hvaležni zato ker ste to objavili v pravem času in to so zelo dobra priporočila, ki jih upoštevamo tudi mi. V oceni učinka, ki je bila v sadju novega predloga, kar bo kolegi k malu predstavil, že vidimo določene vedike, ki smo si jih izposodili iz poročila sodišča, da bi podprli naše argumente. Tako da smo res zelo hvaležni sodišču za to glede bolj specifičnih vidikov, ki so posem izven področja uporabe direktive, ampak so prav gotovo pomembni tudi za nas v kontekstu zakonodaje o vodi, imamo okvirno direktivo o vodi, ki tirje, da postavimo takšno cenovno politiko, ki bo spodbudila k učinkovitosti, da krijemo stroške. To je bilo ugotovljeno. Če govorimo o dimenziji financiranja, bomo še naprej nadzorovali vse naložbe, na področju vojne, to ste temeljito preučili in seveda bomo to uporabili tudi, ko gre za vse, kar je povezano z naložbami, zato da bi zmanjšali izgubo voda, kot ste tudi vi poudarili v tej razpravi. Sedaj pa nekatera specifična vprašanja. Prvo vprašanje je povezano s tem, da ni bilo dovolj poročilo o tistih območjih, kjer je manj dobave vode. To ni bilo predvideno v direktivi za enkrat, v okviru obveznosti o poročanju, to je predvideno le za večje območje. Ampak seveda so te obveznosti, ki so povezane s celotnim nadzorom, povezane s celotnim območjem. Poročilo ne velja le za manjša območja, samo zato, ker je to izven območja poročanja. V kontekstu procesa pregleda, seveda, preučujemo vse obveznosti v poročanju na splošno in med drugim želimo okrepiti tudi ta vidik, da bi imeli bolj pravočasno in bolj ciljno usmerjeno poročanje. Torej, želimo uporabiti tudi sodobne tehnologije, da bi lahko olajšali dostop do informacij, kar je tako zelo bistveno za obveščanje državljanov. In kot ste vi rekli, eh, predsedujoča, je to takšno področje, ki je zelo pomembno za državljanje, kajti to je močno povezano z zdravjem ljudi. In tu moramo storiti več da bomo imeli več preglednosti, dostopa do informacij, da se bomo s tem odzvali na skrbi državljanov, da bodo lahko imeli zelo vaščeno sliko te informacij, tako kot je to sedaj v zadevnih državah. To je prav gotovo nekaj, kar bomo krepili v okviru pregleda, skupaj s tem, da bi imeli več določb o preglednosti na splošno. To je direktiva, pri kateri moramo bolj preučiti izgubo voda iz vidika preglednosti, kot smo videli v tistih državah, ker smo povečali preglednost pri izgubi voda, je to sprožilo ukrepe na nacionalni ravni. Zaradi teh pritiskov je prišlo do drugih obveznosti, da so nacionalni organi potem delovali. Torej, z večjo preglednostjo izgubi voda bomo pravzaprav sprožili več ukrepov. Ampak ja, reči moramo tudi to, da to sodi v okvir subsidijarnosti. Tu so meje, ki jih moramo poštevati. Toliko o teh pomembnih vprašanjih glede izgube voda. Potem, različni roki in zamude glede objave poročilo kakovosti voda, tudi vi ste to omenjali, predsednica, pravzaprav gre to za to, da ogotavljamo, da je sistem poročanja, ki sedaj predvidim direktivi, tak, da mi objavimo posodobljeno poročilo. To je povezano s podatki, ki so stari dve ali tri leta to seveda ni najboljša situacija. Kot sem rekel, mi pravčujemo način, da bi to izboljšali. Najboljši način bi bil ta, da bi pravčili tiste tehnologije, ki bi nam omogočile, da bi imeli uh, novejše informacije, da se ne bi odzivali na stvari, ki so zastarele, ampak da bi res upoštevali realnost informacij, ko so te na voljo. Potem pa mu zaključil francošnji, še enkrat bi se zahvalil poročevalcu za odlične prispevke. Še enkrat bi ponovil, da bo komisija kot se le da odrazila priporočila in jih upoštevala v vseh teh izsledkih pri tej direktivi. No, seveda ne moram sedaj reči nič več, kolegi se še ni izrekel o tem, lahko pa vam zagotovim, da bodo vsi ti izsledki in priporočila upoštevani, to upoštevam tudi pri naši analizi o revidirani direktivi. Hvala. Ja, vielen Dank. Ja. Najlepša hvala za vašo prepričljivo izjavo. Obžalujem, da kolego iz Romunije, eh, Bolgarije in pa Mačarske ni tukaj in da niso prisluhnili temu poročilu, kajti to se mi zdi pomemben menik eh, za eh, državljane. To že želim poudariti, da mi je izredno žal, da naših poslancev iz teh držav ni tukaj. Sedaj pa dajem besedo še um, predstavniku računskega sodišča. Prosim, da še enkrat spregovorite o mađarski. Govorili eh, ste o predragih storitvah med 6 in 20 odstotki. Eh, ali mi lahko poveste kaj več o razlogih? Oui, merci, ja, hvala, gospa predsedujoča zelo dobro razumemo vse ta vprašanja in to, kar je povedal gospod generalni direktor iz komisije. Nasplošno, v vseh teh državah, kjer izvajamo revizijo, govori o velikih in majhnih projektih. Vem, da moramo uporabljati nove tehnologije in še nekaj, kar je še bolj pomembno, zato da komuniciramo z državljani, kajti državljani so tisti, ki so upravičenci tu pri teh projektih ko gre za kakovost vode. Mi v Romuniji smo recimo pripravljeni, imamo zelo dobre informatike, ki lahko oblikujejo odlično programsko opremo, zato da bi bilo vse pregledno, da bi bilo vse objavljeno na spletu. Vsako območje dela lahko potem izboljša komuniciranje s komisijo, zato da bi s tem izboljšali tudi prihodnost te problematike. Ja, izvedli smo revizijo tudi na Mačarskem. To je država, ki ima tudi nekaj težav, ampak dobro, v prihodnosti bo mogoče komuniciranje med. Uh, revizori in mačarskimi organi boljše, sedaj ni najboljše, ampak mogoče bomo prihodnič našli vse, kar moramo najti in ugotoviti. Hvala. Torej, vprašanje je, kaj se je zgodilo v Romuniji, zakaj je prišlo do takšne zamude in zakaj so bile storitve na mačarskem predrage. Lahko kaj več poveste o tem, prosim. Oui, euh, euh, il y a... Ja, imamo takšna območja z nekaterimi projekti, recimo govorim o Romuniji, to je moja država, zelo dobro poznam. Imamo nekaj težav, kajti pred nekaj meseci se je zamenjala vlada, imamo ministre, novega državnega sekretarja imamo, ta je zamenjal direktorje. Torej, nadoknaditi moramo izgubljen čas in upam, da bo to dobro vplivalo na projekte, ampak ja, pri vseh projektih na področju pitne vode je to zelo pomembno. Vsak politik je odgovoren za neko regijo in če želi biti politik ponovno izvoljen, mora storiti kaj tudi za to, da bi izboljšal življenje državljanov. Torej, skrajšati moramo razdalje med misti in podeželje. Tako da bomo lahko imeli delovna mesta tako v mestih kot na podeželju. To bo dobro za vse. Ja, herzlichen dank. Najlepša hvala, nihče ni prosil za besedo, nimam več nobenih vprašanj, torej smo zaključili za današnjo sejo. Hvala lepa za to izmenjavo in za to temo se bomo zagotovo še ukvarjali. Torej, Vidimo se spet 19. oktobra ob 9. v Bruslju. In rada bi vas opozorila, da imamo 27. oktobra izredno sejo od 9. do 11.45. Takrat bomo zaslišali štiri kandidate za računsko sodišče. Poleg tega bo potekala eh, tudi obletnica delovanja računskega sodišča. Eh, hvala lepa, zatem je seja zaključena.